Dear colleagues, if you could please... Kolegice in kolegi, prosim vas, da sedete. Good afternoon and welcome. Lepe popovdan. Prisrčno dobrodošli. Prva točka je sprejetje dnevnega reda, če ni eh, nobene pripombe na dnevni red, je dnevni red s tem sprejet potem sporočila predsednika, najprej eh, jezikovni režim. Žal v hrvaščino, maltiščino in galščino ne bo tolmačenja. Potem pravilo 2.5 in sicer gospod Čedovski je bil imenovan za poročevalca za sporazum med EU in Hrvaščino Norveško kraljevino gre predvsem za finančno podporo za nadzorovanje zunanjih meja in za bizomski režim in sicer eh, za obdobje 2014-2020 in dva eh, poročevalca za mnenje. Imamo gospod Senevalti za mnenje eh, Evropski regulatorji za elektronske komunikacije in gospod Šugor za ILS e za mnenje nov okvir za trgovino med EU in Turčijo. Ali se odbor strinja s tem imenovanjem? Da, potem tretja točka sprejetja zapisnika seje 17. oktobra 2016. Če ni nobenega nasprotovanja, če nihče ne ogovarja, je s tem zapisnik sprejet. Kolegice in kolegi, sledi točka 4 na dnevnem redu. E, vse točke bomo obravnavali seveda e, Torej, tisti, ki se ukvarjajo s temi točkami, morajo biti navzoči pri razpravi. Drugače to seveda ne gre. Gospod e, predsednik Šulc, predsednik parlamenta, ravno prihaja. On bo sodeloval, gospod profesor Bude je prav tako tu prosim vas, da se mi pridružite tu na podiju, gospod profesor Bude in gospod Šulc bo kmalo prišel, tako sem slišal. Hvala za otrpljanje. Uh, se opravičujem, jaz mislim, da ste vi gospod Bude se opravičujem. E, torej, profesor Vude prihaja skupaj s predsednikom parlamenta. Malo moramo počakati dve minuti in potem bomo začeli čez dve minuti. So, colleagues, thank you for your patience and. Uh Kolegice in kolegi, hvala za potrpljanje. In sedaj bomo začeli torej s četrto točko listina temeljnih digitalnih pravic v Uniji. Prisrčno pozdravljam goste, ki so ravno kar prišle, prišli. In sicer bo ta predstavitev potekala v prisotnosti predsednika Evropskega parlamenta, gospoda Šulca in tudi gospod profesor Bude, eden od avtor list, avtorjev listenje temeljni digitalnih pravic je tu. Eh, dobili ste ta dokument elektronski, v elektronski obliki, mogoče jih je pa nekaj v papirnati obliki tudi še tu v dvorani. Tisti kolegi, ki tega dokumenta še ne poznate. Um, torej, na začetku želimo seveda pozdraviti Martina v našem odboru. Tu ste, da. Um, um, predstavimo to listino, ki je bila pripravljena strani pomembnih avtorjev tudi v številnih časopisih, naprimer Süddeutsche Zeitung in v drugih časopisih je ta listina bila objavljena. Nekateri ste jo prav gotovo že eh, prebrali. Eh, tudi predsednik parlamenta z velikim zanimanjem spremlja to temo in vsega, Sedaj predajam besedo predsedniku Šulcu in tudi profesorju Budi, Budeju, ki nam bosta dala kratek uvod in kolegice in kolegi, vi eh, lahko seveda date potem pripombe in postavite vprašanja po tem uvodu. Martin, beseda je. Hvala, ja. Hvala Klot. Kolegice in kolegi, spoštovani gostje, gospod predsednik prisotnost eh, predsednika v odboru je pravzaprav enkraten dogodek v petletnem času, odkar sem predsednik parlamenta. To je prva seja odbora, na kateri sodelujem. In razlog je prav ta točka dnevnega reda. S to navzočnostjo želim povdariti, kako pomembna se mi zdi predstavitev tega dokumenta, listina temeljnih digitalnih pravic v Uniji v odboru za državljanske svoboš, svoboščine Evropskega parlamenta. To, da predsednik Evropskega parlamenta sodeluje na taki seji, um, je seveda izraz posebnih okoliščin. Zato najlepša hvala, Klot, da imam možnost, da lahko spregovorim na začetku te seje. Pred več leti smo tu in tudi drugot po Evropi, zelo intenzivno tudi v Zvezdni republiki Nemčiji, smo se začeli ukvarjati z vprašanjem, kako lahko kanon temeljnih pravic, ki je zapisan v nacionalnih ustavah, pa tudi v listini o temeljnih pravicah, ki je del Lizbonske pogodbe, kako torej te individualno zagotovljene pravice, um, kako eh, lahko te pravice uveljavljamo v digitalnem obdobju, kjer se jih vedno bolj postavlja tudi pod vprašaj. Ko gre za vprašanje, kako lahko v digitalnem svetu zagotavljamo te pravice. Zelo intenzivno smo se ukvarjali s tem vprašanjem in prišli smo do prepričanja, da bi bilo vredno vsega truda, da bi že obstoječe listine o temeljnih pravicah mogoče dopolnili. Da razmislimo o tem, ali jih je sploh možno dopolniti, ali to zadostuje. Torej, to, kar imamo pravne substance za zagotov zagotovitev individualnih temeljnih pravic, ali je dovolj, da dopolnimo obstoječi obseg eh, um, zakonodaje ali pa je treba v digitalnem svetu zaradi hitrega razvoja, tudi zato, ker je vsak dan prežet eh, z digi digitalno evolucijo, ali je to treba dopolniti. In s tem so se ukvarjali strokovnjaki iz različnih skupin um, dalj časa. In fundacija časopisa Zeit je ustanovila tudi eh, skupino, kjer so imeli možnost eh, se vključiti eh, različne organizacije, strokovnjaki iz različnih strok in prepričan in preko daljšega obdobja so razpravljali o tem in rezultat eh, je na voljo danes. Jaz sem se intenzivno odeležil teh razprav in sicer zato, in to želim ponovno povdariti, ker sem bil član tem, konvencije o temeljnih pravicah Evropske unije. Ko smo leta 2000 sprejeli to um, listino o temeljnih pravicah, sem imel čast, da sem bil predsednik odbora, ki se je s tem ukvarjal in bil sem takrat koordinator skupine socialnih demokratov Carlos Coelho se je takrat že z mano posvečal tej temi. Torej, kot član takratne skupine za listine o temeljnih pravicah sem bil od takrat naprej vedno zelo tesno povezan s tem vprašanjem v Evropski uniji in v zadnjih letih sem se intenzivno ukvarjal z vprašanjem, v kateri družbi želimo živeti in kako vpliva digitalizacija naše osebno življenje, na, naše pravice. Torej, s tem sem se intenzivno okvarjal. Kolega Jan Filip Albrecht, ki je namestnik predsedujočega tega odbora, je tudi sodeloval v tej skupini. Ta rezultat bo predstavljen danes. Hvala, da ste izrazili pripravljenost, da omogočite eh, to predstavitev, gospod predsednik, kolegice in kolegi, kajte v Nemčiji poteka zelo živahna razprava o tem. Zato še ena ugotovitev. Veliko razumivanja imam za ljudi, ki ne poznajo uh, tako dobro poslovnika Evropskega parlamenta. Ampak to, kar je danes ne pripravljamo, danes ne pripravljamo zakonodaje, temveč to je predstavitev ideje v odboru zakonodajnega telisa. Torej, to je pravzaprav kr, prvi korak v upanju, da bo. Evropski parlament, pa tudi, da bodo nacionalni parlamenti se ukvarjali z osnutkom um, temeljnih pravic um, in sicer v digitalni dobi, kako definirati, kako opredeliti, kako braniti in poglobiti ali razširiti te pravice in upam, da se bo čim več jih ukvarjalo s tem. Včasih preberemo, Eh, seveda ni vsak, ki eh, uporablja omrežje, ni vsak tudi strokovnjak za evropsko zakonodajo. Torej, to ni zakonodajni akt, temveč to je začetek, upam, da zelo široke razprave. In upam, da bo ta dokument, ki smo ga pripravili v okviru fundacije, časopisali CEIT, da bo to dobro izhodišče za to. Hvala, gospod predsednik. In zelo bi bil hvaležen, če bi profesor Bude sedaj vsebinsko predstavil ta dokument. Thank you. And thank you very much, Martin. And Hvala, Martin. Profesor Bude, prosim. Spoštovani gospod eh, predsednik, gospod in gospodje, zakaj digitalne temeljne pravice? 18. stoletje je bilo um, stoletje državljanskih prebic, 19. stoletje, e, stoletje politične participacije, 20. stoletje stoletje socialnih državljanskih pravic in 21. stoletje bo po našem mnenju problematika eh, pravic uporabe eh, uporabnih pravic v digitalnem svetu. Um, um, pravice so seveda temelj našega razvoja in verjetno gre za neko novo stopnjo. Vsi danes živimo v digitalni sferi in imamo opraviti z digitalno sfero, ki omogoča, ki daje nove možnosti socialnega sodelovanja, pa tudi nove eh, ponudbe za individualno pomoč v življenju. In zato se postavlja vprašanje, ali so te nove danosti, nove možnosti, ali pa mogoče tudi nove obremenitve, nove grožnje za svobode, ki jih imamo. Prav gotovo je res, da imamo um, z novim tipom ponudbe tudi zavajanja, zapeljevanja in zato se postavlja vprašanje, kaj so pravzaprav, kakšne dobrine so podatki, s katerimi delamo. Ali eh, lahko rečemo, da so to samo Eh, zasebne dobrine ali pa je tudi nekaj javnega v teh dobrinah in ali je mogoče problem tudi vprašanje uporabe te sfere in eh, kaj so pravzaprav individualne možnosti in svobode v tej novi sferi. Razpravljali smo o tem, predsednik parlamenta je že opozoril na to, skupina, ki se je s tem ukvarjala, ni bila skupina strokovnjakov, temveč eh, to je bila skupina iz različnih eh, strok, strokovnjaki za internet, za pravo, za um, komunikacijske vede, za državljanske pravice, za varstvo podatkov in tudi svobodni intelektualci, tako kot jaz, in ki se potem imenujejo družboslavci. In vsi smo se spraševali, za kakšne pravice pravzaprav gre, ki so temelj um, svoboščin v današnjem času. Jasno nam je bilo, da to pripravljamo za celo generacijo oziroma za generacijo, za katero katero je digitalno življenje del samoumevne infrastrukture in ki um, se je danes ne slavi več na entuzijastično tin, temveč se jo realistično uporablja in je to povezano tudi z določeno udobnostjo. Kako, in to je glavno vprašanje, ki si ga moramo postaviti z politične plati, torej katerimi prijaznimi besedami in s katerimi elementarnimi opredelitvami in držami prihodnosti lahko um, digitalne, um, um, torej tiste, ki se ukvarjajo s to digitalno tehnologijo in za katere je to nekaj samoumevnega, kako jih opozoriti na vse to. Od 13. Eh, novembra, odkar je bil objavljen ta dokument v nemških časopisih in drugod, se je razvila že zelo živahna razprava po spletu. In pobudniki listine so morali biti zelo spretni. Že naslov je zelo kontroverzen. Zakaj potrebujemo pravzaprav digitalne temeljne pravice. Lahko se vprašamo, ali obstajajo temeljne analogne pravice ob digitalnih pravicah, kaj pravzaprav pomeni ta naslov. Ali niso uh, osebne svoboščine nedeljive in za kakšne nove problematike pravzaprav gre. Uh, da naj bi govorili o digitalnih temeljnih pravicah ali e, so to problematike, ki so tako nove, kot je jedrska energija, kar poraja nova vprašanja in nove problematike. Želim opozoriti samo na eno točko. Problematika um, um, strojev, ki se sami učijo in kako to obravnavati, kaj ti tako nastaja internet stvari in s tem tudi demokracija stvari. In potem vprašanje in tudi to, o tem se je razpravljalo kontroverzno, um, povezave med varstvom um, osebnih pravic um, in um, um, tem, kako smo pravzaprav predvideli arhitekturo teh digitalnih pravic. Torej gre za pravice uporabe, intervencije, eh, pravice, da se podatki ne eh, omrežijo in povežejo in podatki zaupnosti. In tretja točka, in to je zelo pomembna tretja točka, kaj pravzaprav pomeni ta nova situacija, s katero se soočamo v zvezi z vprašanji eh, novega pojmovanja lastnine, kjer sodelujo avtori, eh, proizvajalci in uporabniki. In seveda temeljno vprašanje, kaj pravzaprav pomeni, če predvidnimo neko regulativno idejo, če rečemo, eh, da je akumulacija kapitala, kapitalizma, da se um, končuje in da potrebujemo nove regulative in potem se takoj postavlja vprašanje, ali e, uh, pri pravljamo novo ministrstvo za resnico in za mišljenje, ki cenzira svobodo mišljenja in določa algoritme, ali smo falanga omejevanja eh, individualnih pravic. Z vsemi temi vprašanji se moramo ukvarjati. Eh, in menimo, da eh, gre predvsem za, za značaj in tudi za usmeritev te listine, vendar ta proces si tudi želimo, kaj ti želimo, da bi družba se zavedala možnosti in možnosti zapeljevanja, ki obstajajo v tej družbi in želimo sprožiti proces, da si bo družba, v kateri živimo, postavila vprašanje po politični volji, ali torej želi postopek digitalnih sprememb za to, ali želi za to določiti pravice, ali pa želi, da te spremembe potekajo samodejno in da je družba samo še opozovalec v tem postopku. Torej, to, kar smo hoteli začeti s to listino, je sprožiti postopek in na koncu tega postopka naj bi bilo, bila opredelitev politične volje družbe, da se stori nekaj v zvezi s tem, kar nas čaka v prihodnosti na področju digitalne ga eh, razvaja in to je bila torej ideja te listine. Much, and, eh, Hvala lepa. Torej, ta odbor je seveda intenzivno se ukvarjal so se s to temo, kajti imeli smo poročilo o e, množičnih nadzorih in tako naprej, ampak dobro ste kristalizirali te glavne točke in seveda želijo tudi kolegi in kolegice prispevati k tej razpravi. Pet se jih je prijavilo ali želi še kdo besedo? priporočen, prosim eh, kolege, da govorijo eno minuto do dve minuti, gospa Holmajer. Hvala, gospod predsednik. Gospod predsednik, eh, gospod profesor Buda, eh, najlepša hvala za vaš predavanje in tudi za to, da bi začeli to razpravo. Jaz sem kritična do listine temeljnih digitalnih pravic, kajti menim, da imamo Eh, listin o temeljnih pravicah in seveda naj bi vključili take pravice tudi tam. Digitalno obdobje nas postavlja pred številna vprašanja, ki si jih doslej nismo zastavljali in za katera sploh nismo vedeli, da se bodo kdaj pojavila. In zato se mi zdi samo umevno, da vprašanje kot je svoboda, dostojanstvo, enakost, to je vse del kataloga temeljnih pravic in to moramo seveda Eh, upoštevati. Vendar eh, postavlja pa se tudi vprašanje, imamo torej te velike podatke in kako ravnamo z velikimi podatki. Kaj ti, če si ne želimo teh velikih podatkov, to ne pomeni, da je, drugi, je ostali svet istega mnenja. Eh, ostali svet je pravzaprav vesel, če se mi s tem ne ukvarjamo, ker imajo oni zato potem konkurenčne pravice. Eh, in prednosti. Mislim, da moramo voditi ofensivno razpravo, kako uveljaviti svoje pravice, ne pa, da določajo to samo tisti, ki že imajo uh, ogromno količino podatkov, tudi velikih podatkov in pri nas nekatere majhne podjetja z dobrimi idejami in ki želijo izvesti evropske projekte, imajo težave konkurirati. Bili so konkurenti Facebooku, ki pa se niso mogli uveljaviti, zato ker smo jih zelo omejevali pri varstvu podatkov. Facebook se je potem konec koncev uveljavil mi pa težko uveljavljamo svojo zakonodajo in zato samo še eno vprašanje. Prebrala sem dolg članek v Špiglu o tem, kako enostavno je manipulirati mnenja preko družbenih omrežij. Identifikacija 70 eh, značilnosti je nekaterim zadostovala, da so iz um, skale najmanj priljubljenih oseb prišli na drugo mesto priljubljenih oseb in tako naprej. To je težko. Um, To ni skladno s temi temeljnimi pravicami, ampak moramo se vprašati, kako funkcionira ta manipulacija in kako se temu zoprstaviti. Gospa Sipl, prosim. Hvala gospod predsednik. Želim se pridružiti eh, govornici pred mano in sicer, da ima določene težave, kam umestiti te digitalne pravice. Imamo temeljne pravice in če si ogledamo to vaše besedilo, potem je to vse jasno. Eh, človekovo dostojanstvo je nedotakljivo in to ne glede na to, ali srečam svojega kolega um, um, fizično v pisarni ali virtualno na spletu. Isto velja seveda tudi za poslupja eh, oziroma za stanovanje. Nihče ne sme um, ehm, usi, um, um, priti enostavno v moje stanovanje. In tudi nihče ne sme preko dronov gledati, naprimer, v moje stanovanje skozi okno. In to, kar pravite vi in tudi, kar je povedal gospod Čulc na začetku, prav gotovo drži, da moramo prej preveriti, kakšni bodo nove izzivi v digitalnem svetu in ali moramo drugače urediti to, drugače urediti zadeve, da bodo zagotovljene temeljne pravice in tudi um, um, v digitalnem svetu gre za večji obseg kot v analognem. Torej, če nekega šolarja um, nadlegujejo pred šolo, eh, je drugače, kot če se to dogaja tudi na Twitterju, na Facebooku in se naenkrat eh, upletejo v to tudi ljudje, ki ne poznajo otroka in tako naprej. In to se potem potencira in ta mobbing razvije neko svojo dinamiko in postaje če dalje hujši. In to so stvari, ki jih moramo prebiriti, zato pa ne potrebujemo samo zakonodajalca. In poskus, kot ste ga zdaj začeli, lahko seveda pri tem pomaga in sicer, da sprožimo nek družbeni dialog in da razvijemo drugačno um, razumevanje za to, kako ravnati z digitalnimi izzivi in kakšna je naša odgovornost pri tem. In še zadnja točka, ki se mi zdi pomembna, varstvo zasebnosti. Dejstvo, da kombinacija različnih podatkov, ki jih puščam pri nakupovanju, pri zbiranju točk, pri telefoniranju, pri pošiljanju elektronskih sporočil, pri uporabi digitalnih medijev, to vodi do tega, da ljudje vedo nekaj o meni, interpretirajo podatke, mi dajo ponudbe, mi določenih ponudb ne dajo, da mogoče ne hoti. Eh, zdrsnem v neke kazensko-pravne postopke. To je seveda vse zelo um, zaskrbljujoče in v tem besedilu tudi pes, piše, da je, moramo imeti pravico razpolagati s svojimi podatki in da je treba pobirati samo minimalno količino podatkov z določenim namenom uporabe. Moj čas se počasi izteka, ampak mislim, da ne potrebujemo nujno nove listine temeljnih pravic. Potrebujemo pa zelo široko razpravo o tem, ne samo o tem, kakšne možnosti so, temveč tudi, eh, kakšne so nevarnosti, predvsem zlorabe in kako to lahko skupaj urejamo, gospod Jan Ulbricht. Hvala. Želim uh, izpostaviti tri točke, ki se mi zdijo zelo pomembne v tem, točk, v tem postopku. Um, torej, v skupini avtorjev se je tudi razpravljalo o tem. Mislim, da je to predvsem predlog za razpravo um, in moramo se še poglobiti v tej razpravi. Razpra lahko seveda okrepimo um, temeljne pravice obstoječih listinah, um, torej da bi to bile neke dodatne digitalne pravice ali pa tudi, da bi imeli neka pojasnila k temeljnim pravicam, ki že obstajajo. Uh, torej tako, da bi imeli okvir, ki bi bil bolje uporaben za digitalno dobo. In zato vidim, da je na vsak način potrebno, da vodijo to razpravo nacionalni parlamenti in tudi Evropski parlament. To je bila seveda nemška pobuda fundacije časopisa Dicajt, ampak sedaj je treba to razpravo prenesti eh, tudi v druge države v Evropi. Eh, to se ne bo zgodilo od danes na jutri, da bi prilagodili temeljne pravice in tudi temeljno zakonodajo digitalni realnosti. Ampak um, naslednja konvencija o naših pogodbah bo mogoče čez pet ali deset let. In tisti, ki se bodo takrat ukvarjali s premembami, bodo morali upoštevati idejo um, prilagoditve temeljnih pravic digitalni dobi. Se pravi, da je treba izboljšati in tudi dopolniti določene pravice, ki so značilne za digitalno okolje. In ne nazadnje, menim, da bi bilo res dobro, če bi uh, to, ta pobuda zaživila. Uh, kajti če imamo torej nek osnutek na mizi, nam to omogoča govoriti tudi o možnih rezultatih za um, izzive, ki niso zelo jasni. In če imamo nek papir pred sabo, lahko uh, delamo veliko bolj konkretno, kot pa uh, če tega nimamo in je to samo neka zelo splošna razprava. Barbara Spinelli, prosim. Hvala, gospod predsednik, gospod predsednik Šulc, hvala, gospod profesor Bude. Jaz sem zelo vesela, da ste pripravili ta osnutek listine in mislim, da potrebujemo tako list, listino. Svet interneta je neka javna dobrina, ki seveda um, pomeni tudi nove pravice, pravica za to, da eh, se zbližajo tvoji podatki in tako naprej. In zdaj, ko prebiram to, ta osnutek listine, eh, poskusila sem jo pripraviti, spod, primirjati s podobno listino in sicer Um, italijanski parlament je sprejel julija 2015 eh, listino o pravicah na internetu, gospod Budejo prav gotovo pozna. Če primirjam ti dve listini in mm, mislim, da je ta vaša listina res zelo zanimiva, želim pa izpostaviti nekaj točk, eh, za katere menim, da bi bilo dobro jih vključiti v vašo listino. In sicer v preambuli govorimo o izzivih in o nevarnostih oziroma grožnjah, jaz bi govorila eh, tudi o tem in vi ste tudi eh, to rekli, gospod Bude, o velikih priložnostih, ki se odpirajo s temi sredstvi. In mogoče ne bi povdarjala preveč eh, teh nevarnosti, teh grožen, temveč pod tem. V tekstu samem je treba pač določiti, kaj je treba storiti, ko pride do zlorab eh, varstva podatkov. Pri členih 3 in 15 eh, gre za vprašanje digital device. In tu um, je treba predvsem izpostaviti socialne pravice in nevarnost eh, se prilagoditi oziroma težavo se eh, prilagoditi digitalnemu svetu v določenih regijah, predvsem na podeželju. Potem tudi starejše osebe imajo težave z digitalnim svetom ali eh, ljudje, ki um, iz socialnih razlogov nimajo enakega lahkega dostopa do interneta. Potem četrti člen, ki se nanaša na varnost. Tu je prav, če rečemo, da Eh, torej, da organi um, nimajo dostopa do zasebnih podatkov in da, izji, da mora izjemo določiti zakon, tako um, da se zaščiti ta pravica do zasebnosti. In mogoče bi morali dodati, da je ta izjema možna samo z dovoljanjem pravosodnega organa. Uh, to jemljem iz italijanske listine, eh, ki jo je napisal gospod Rodota. In potem šesti člen in sedmi člen. Tu gre za profiliranje in za algoritem. In prav je, če rečemo, da ne bi profiliranje bilo dovoljeno samo na osnovi zakona, ampak bi, dodala bi, da Eh, naj bi imela eh, oseba tudi možnost, da se izreče proti temu profiliranju, torej da ne dovoli zase tega profiliranja, pravica do identitete. Potem pri petem členu um, varstvo podatkov oziroma enajst. Um, tu gre za soglasje uporabnika eh, k obdelavi podatkov. To, kar piše v italijanski listin in se mi zdi pomembno, je, da je to soglasje možno tudi preklicati. Torej, to soglasje ni trajno. Lahko to soglasje tudi prekličeš. tu sedaj citiram iz italijanske listine, torej to soglasje ne more biti pravna osnova za obdelavo, če eh, je veliko neravnovesje med eh, osebo, ki želi obdelati podatke in osebami, ki pripadajo ti podatki. Hvala to naj bi bil seveda dialog in gospod bude se pa prav gotovo na odzval. Se bo prav gotovo na to odzval. Joseph. Hvala, gospod predsedujoči. Pozdravljam to pobudo, kaj ti mislim, da je pomembno, da um, se ljudje, ki niso iz tega parlamenta, um, obra, um, ukvarjajo s to temo in to potem predstavijo v parlamentu. In mislim, da um, je taka razprava lahko zelo uspešna, vendar si moramo oziti um, malo več časa za bolj intenziven dialog. To pozdravljam tudi zato, ker smo um, v naših sklepih o, v odboru o NSA um, sprejeli, uh, zapisali nekaj podobnega. Tako da se mi zdi, da bi to bila dobra pobuda v interesu vseh evropskih državljank in državljanov in tudi v listini o temeljnih pravicah imamo nekaj um, opredelitev, ki pa so mogoče že malo zastarile, kajti takrat uh, nismo videli, kako se bo stvar razvijala naprej. Sedem, člena 7 in 8 to naprimer obravnavati, ampak ne zdi se mi nič uh, um, narobe, če kot evropejci izostrimo pogled na to in če postanemo neke vrste zgled drugim. Kaj ti to ne pomeni, uh, da uh, s, um, to ne pomeni, da uh, Eh, izgubljamo na konkurenci, če pripravimo take skupne eh, določbe. Tudi američani so se zanimali za naš svižen o varstvu podatkov. Takšen je bil moj občutek, kajti to je dober orientacijski okvir. Um, digitaliz digitalizacija je zavijela na svetu, nikakor ni um, nič novega in tudi algoritmi ogrožajo uh, svoboščine. In če pomislim naprimer na trženje, na marketing in mi vedno ponujajo nekaj, potem nimam več svobodne izbire. In to, kar eh, označujemo kot tržno gospodarstvo, ne funkcionira več, kajti trg zahteva pregled nad določenimi zadevami ali če si eh, ogledamo politični razvoj. Eh, Eh, kosm v neke vrste balonu in sploh ne vidim več drugih realnosti. Tudi na ta način pravzaprav eh, ni več zagotovljeno svobodno mišljenje in tudi ta razvoj je zelo eh, zaskrbljujoč. Hvala, da je Barbara Spinelli opozorila tudi še na ta italijanski dokument. Eh, Nemčija je seveda pomembna, največja država EU, ampak voditi moramo evropsko razpravo. In ra zato moramo vključiti tudi druge kulture in kako druge gledajo na to vprašanje. Ampak eh, tako nasplošno se zahvaljujem za to pobudo. Much, implied, um, a... Hvala lepa za to razpravo danes. Seveda je moralo to biti kratko. Veste pa, da smo se s tem veliko ukvarjali na našem odboru. Hvala lepa Martinu, da je bil tukaj. Sedaj pa prosim profesorja Budeja, da se odzove na nekatere točke, pa ne več kot pet minut, prosim. Potem pa bo še predsednik Šulc zaključil razpravo z nekaterimi zaključki. Profesor Bude, prosim. Hvala lepa. Tri, štiri točke bi rad izpostavil gospa Holmajer. To naj ne bi bil dokument strahu, temveč dokument svobode, ki priznava, to je neka samo priznava, da imamo velike podatke, da imamo različne možnosti kombinacij podatkov, volilnih in tehničnih. Zato se potem torej ne zastavljajo na no, vprašanje samo glede regulacije, temveč razumevanja, kaj se dogaja z nami, da bi potem imeli prave zamisle glede zakonodaje. Torej, to je zelo pomembna tema, da vemo, razumemo regulacijo in da je razumevanje in regulacija, da sta povezana. In potem še ena točka, ki je odločila. To ni samo nemška, niti ne evropska težava. Zelo pomembno se mi zdi, da so različne pobude ki so v državah članicah že kar precej časa navzoče, da se to sedaj prelije v evropsko pobudo. Kaj ti, če pomislimo na smart home, že vemo, da se na novo zastavlja vprašanje zasebnosti. Kaj pa pomeni zasebnost v smart homeu, v pametnem domu torej? Potrebujemo torej drugate, drugačno zakonodajo, regulacijo, kako bomo ukrepili in zaščitili zasebnost. To gre potem še dlje do pojma javnosti. Danes že imamo mlajšo generacijo, ki meni, da je javnost v bistvu skupna zasebnost in to je seveda nov koncept. Ne gre samo za to, da beremo v časopisih o javnosti, temveč gre tudi za to, kako bi sedaj imeli to neko javno zasebnost. In to je tudi izziv, s katerim se soočamo. In to je potem tudi ta tvorba mehučkov, kot ste dejali, ki imajo opravka z digitalno sfero, z internetom in ki se sistematično ustvarjajo. Ta problematika je torej ključno vprašanje, ki spostavlja nove strukture v naši družbi. In potem zadnja točka, ki se mi zdi ključnega pomena in tega se je potrebno lotiti, to pa je vprašanje, gospod Zipel, vi ste upozorili na to, vprašanje ali niso podatki na vprašanje skupnega dobra. Kaj je skupno dobro? Ali podatki spadajo v to skupno dobro? To mislim, da je gromozanska razprava, velikanska razprava, ki še čaka na nas. Hvala lepa. Hvala lepa, Martin, če lahko morda zaključite. Ja, Hvala lepa. Pred 22 leti in pol sem v tem odboru začel delati v Evropskem parlamentu. No, če si ogledam, kaj se smo početek teh 22 letih in pol po vstoječih pogodbah in nacionalnih ustavah, potem, gospa Zipel, sem z vami. Vendar pa pred 22 leti si ne bi mogel predstavljati, da bodo pravice posameznikov, torej govorili ste o ustrahovanju šolarjev in še nekaterih drugih primerih, da bi lahko prišlo tako daleč. Mislim, da moramo trezno uvideti, da je dejanski tehnološki razvoj hitrejši kot smo mi kot so zakonodajalci bili sposobni to predvideti in ustvarjati varnostne mehanizme za državljane. Zakaj smo s to pobudo še zdaj prišli v Evropski parlament? Poznamo italijansko pobudo, kot je na to upozorila gospa Spinelli. To je odlično delo. To želim izredno podariti. Vendar pa zakaj smo prišli sem? Evropski parlament je tisti parlament, ki še preposebno na mednarodnem trgovskem področju ratificira take sporozume pravno zavezujoče. In vprašanje, kar se tiče velikih sklopov podatkov in velike trgovine, kako lahko kombinacija tega vodi do tega, da se temeljnih pravic posameznikov ne upošteva več, da so ljudje postali predmet gospodarskih interesov. In ljudje niso več predmet zaščite temeljnih pravic posameznika, ki jih družba in država morata zagotavljati. Ne, zdaj pa ravno obratno se jih ne da več zagotavljati, zato ker je globalni razvoj tako hiter, da varnostne strukture zaostajajo. O tem v tej nesočasnosti ena največjih nevarnosti. Če pa imamo naprimer bančno področje in prenos podatkov, manjše področje SWIFT. Zakaj smo ostavili ta prenos? Zato, ker pravice posameznikov niso bile zaščitene. In zato smo ostavili sporozum ZDA na področju SWIFT-a. In tukaj smo se potem vprašali, kje pa, če ne v Evropskem parlamentu, bi se naj odvijala razprava, kjer bi lahko še najprej zapustili nacionalni okvir, ki, priznajmo, ne zadošča, to je nemška razprava, jasno, vendar pa to je nemška razprava za začetek verjetno globalno potrebne razprave, kot se dejali. Zato smo prišli v parlament. Hvaležen sem za to, da je bila izrečena skepsa, ali to sploh potrebujemo. Uvodoma, gospa Holmajer, sem to tudi dejal. Dejal sem, da nismo prišli k vam, da bomo pa sedaj kar sprejeli listino. Ne, tukaj so posamezniki se združili, pripravili to listino, vendar pa to je skoraj enoleten postopek, kjer smo se borili skoraj za vsako besedo. In vsi, ki smo bili udeleženi, Jan Filip, jaz, Heinz Bude, pa tudi kolegice in kolegi kot Saša Lobo in Walter Špic, ki so tukaj, ki so se ukvarjali s tem. Torej, za vsako besedo smo se borili. Na koncu pa je postalo absolutno jasno, da je to osnutek, nič več. In ne zaključek, to je začetek. In zato protislov in teza, da morda tega ne potrebujemo v teh okoliščinah. Je to dopustno? Morda se bo na koncu zgodilo, da bomo prišli do rezultata, da bomo obstoječe instrumente imeli za dovolj samo osebno menim, da ni, so dovolj. Ampak vseeno, proti argument, da zadošča bomo videli, morda bo to vodilo do tega, da bomo ta postopek, ki ga potrebujemo, tudi sprožili kontroverzno razpravo, ki bo vključujoča. To želim torej izredno še enkrat povedati. Želimo si in zato sem hvaležen fundaciji časopisa Die Zeit, ne želimo držiti samo politiko, temveč široke plasti družbe, da bodo sodelovali v tej razpravi, kajti konec koncev je to razprava, ki se mora voditi v parlamentu, ampak ne samo v parlamentu. Ne sme se voditi samo v parlamentu, temveč na splošno v družbi. Še zadnja pripomba, gospod predsednik. Kolega Weidenholzer je upravičeno upozoril na to, da zato potrebujemo več časa. Ja, res je, danes vam predajamo osnutek te listine, samo formalno, splošno, da si vzamite več časa. Naj pa še enkrat upozorim na nekaj. Tukaj je vrsta kolegic, ki so med eh, mojim predsedovanjem od jutra do večera mi šle na živce, sicer z izgovorom, da nisem dovolj čutljiv pri varnosti podatkov. Vsaj ena kolegica je javila k besedi. In zato sem bil nekoliko presenečen. V parlamentu ne verjam za papeža, za varnost podatkov. Ravno obratno. Od eh, marsikateri kolega ali kolegica meni, da sem preveč velikodušen, ohlapen, preveč socialdemokratski, preveč etatističen. Pri tistih bi se rad zahvalil. Kaj ti? v zadnjih letih so mi, predvsem pri ratifikaciji sporozumov, odprli oči. In to zato, in to želim tukaj priznati, koliko zaostajamo, ko gre za to, da bi temeljne pravice posameznikov zaščitili tudi v digitalni dobi. Če seveda se digitalni svet vse čas razvija, potem nekoč ne bomo več razlikovali, kaj je digitalno, kaj je analogno potem bomo potrebovali novo opreditev, kaj je potrebno, da bi temeljne pravice posameznikov resnično zaščitili. Zato torej sem hvaležen tistim, ki so bili kritični do mene. To je potem vodilo delo Fundacije Dicajt in me je motiviralo k temu, da sem v tej razpravi sodeloval. In še zadnja pripomba, gospod predsednik, naj se navežem na to, kar je dejal Jozef Weidenholzer. Ampak prošnja. To je pobuda, o kateri se razpravlja v Nemčiji. Zelo, zelo pa bi si želel, če bi se tega lotili sedaj na evropski ravni, tem odboru in delali na tem še naprej. Hvala lepa, hvala lepa, Martin, hvala lepa, profesor Bude. In to je ta zadnja pripomba, razširimo to razpravo. To so koordinatorji tudi zapisali, ko so vas povabili, da moramo to pobudo razširiti. In to bo v skladu z delom našega odbora. Martin, kakšna simetrija? Bil si koordinator na tem odboru. Ne vem, zakaj te naj ne bi podatki zanimali, saj si se zelo zanimal za to času predsedovanja. Hvala lepa, da si tu in bomo nadaljevali z našim delom. Hvala lepa. Colleagues, we can move um, straight to the next item. We're running. Tako, sedaj pa kaj nadaljujemo, ker smo že pozni, naslednja točka. Peta točka. Kot veste, vsaj enkrat na leto imamo poročilo komisije. Samo še počakam, da gospod Matijas Rute se sede tukaj za predsedniški pult. Torej, če ste zdaj pripravljeni, enkrat na leto imamo poročilo komisije o posebnih sporozumih o ponovnem sprejemu in to je ta trenutek sedaj, sedaj imamo dve poročili. Najprej o izvajanju sporozumu e je o ponovnem sprejemu s posebnim podarkom na takočen drug skupnih odborov za ponovni sprejem, potem drugi skupni nadaljnji ukrepi EU in Afganistana glede migracijskih vprašanj. generalni direktor gospod Rute bo podal predstavitev. Kot veste, je parlament in odbor redno obveščal o vseh dejavnostih. Vsakih šest mesecev bi naj poročala komisija o teh sporozumih parlamenta, še prav posebno, kar se tiče skupnih odborov za ponovni sprejem, ki nadzirajo izvajanje teh sporazumov. 14. novembra so koordinatorji Libe se odločili, da bodo na dnevni red dali skupno, skupne nadaljne ukrepe EU in Afganistana glede migracijskih vprašanj. To je sedaj na dnevnem redu. In kolegice in kolegi, sedaj bomo dal besedo gospodu Matijasu Ruteju za vodne besede. Potem pa bomo nadaljevali z razpravo. Matijas, Rute, prosim, beseda vaša. Uh, uh, Hvala lepa, predsednik. Dobar dan, gospe in gospodje. Po strastni razpravi, ki ste jo imeli o digitalni agendi, se bojim, da bom sedaj prešel v način poročanja kot ste upravičeno dejali, krot, imamo zavezo, ki smo vam jo dali, da vam bomo vsakih šest mesecev poročali o sporozumih o ponovnem sprejemu. Zadnjič sem bil tukaj februarja, sredi februarja, tako da je sedaj že čas za drugo poročilo. Naj nekaj besed namenim splošnemu kontekstu. Vračanje nezakonitih priseljencev je nujno potreben del trajnostnega upravljanja z migracijami. Nezakoniti migranti bodo imeli manj možnosti, da zgubijo zaslužke svoje ali sorodnikov in da bi izgubili življenje na poti, če bi jih sistematično vračali v države izvora. Številke poznate? Danes se učinkovito izvrši samo približno 40 odstotkov vseh odločitev o vrnitvi. Večina zavrnjenih migrantov ostane v EU, včasih tudi v zelo prekarnih pogojih, kar nas potem vodi tudi do splošne razprave o trgovini z ljudmi, modernem suženstvu in tako dalje. Kar se tiče politike vračanja, imamo kar nekaj uvir. Najprej, včasih prihaja do razmer, ko zakonodaja, ki bi naj zaščitila tiste, ki potrebujejo mednarodno zaščito, zlorabljena. Seveda potem imamo določbe in administrativne prakse, ki vplivajo tudi na prosilce za azil, ki lahko upočasnijo postopke, ki lahko potem zafrustrirajo vračajoče, pa tudi gre za pomankanje usklajevanja med eh, pristojnimi organi držav članic, ki so pristojne za migracije. Ni dovolj zmogljivosti za azilne urade. Ni dovolj sprejemnih centrov in prostorov za zadržanje. To je torej podoba EU. Naslednja velika uvira pa je, da v praksi nedokumentiranih migrantov in pogosto prihaja do razmer, ko migranti niso na ključno zgubili, ampak so imeli uničene potne liste, osebne izkaznice, nezakoniti imigranti in včasih ne želijo sodelovati. In tukaj potem potrebujemo polno sodelovanje države izvora. Kar se tiče identifikacije in izdaje potovalnih dokumentov. To zahteva torej dobro sodelovanje tako s konzulati, pa tudi z nacionalnimi organi tretjih držav. Naj podam nekaj primerov, kje naletimo na težave, kar se tiče sodelovanja. Po mednarodnem pravu ostaja obveza vsake države, da dovoli svojim državljanom vrnitev v državo izvora vendar pa lahko pride do razmer, ko pride do zavrnitve potovalnih dokumentov. Ali pa se izdaja potovalni dokumenti zelo pozno, ko ne vemo več, kje so nezakoniti priseljenci. Nekatere države zavračajo vrnitev ki potekajo prek posebnih letov. Nekateri zahtevajo, da se vračanje dogaja samo na letalih nacionalnih prevoznikov. Imamo konzulate, ki do določene mere potem svojim državljanom svetujejo glede postopkov, da bi podaljšali svoje bivanje v EU. In zato skušamo razviti v naših pogajanjih s tretjimi državami ustrezno ravnovesje negativnih in pozitivnih vzvodov. Sodelujemo z državami članicami, pa tudi službo za zunanje delovanje, zato da bi ustvarili celovit okvir usklajevanja. Leta 2016 mislim, da smo bili bolj usklajeni bolj sistematski in bolj strukturirani. Zato, da bi se kolektivni vpliv Evropske unije povečal in bi maksimizirali sinergije EU, kar se tiče notranjih in zunanjih politik. Naj pa bom zelo jasen z vami. Ko slišim samega sebe govoriti, si mislim, da je pa ponoma brez čustev. Govorimo o ljudeh, ki so, ki jim je bila zavrnjena mednarodna zaščita, ki so šli skozi vse nacionalne postopke in ki so predmet sklepa o vračanju. Glede tega si moramo biti na jasnem, kajti sicer bomo, in to se pogosto zgodi, mešali begunce po eni strani in nezakonite priseljence po drugi strani. Pristop, ki smo ga razvili letos, je torej prinesel nekaj pozitivnih konkretnih rezultatov. Ko skupaj s partnerskimi državami se lotevamo trgovine z ljudmi in tihotapljenja z ljudmi, vendar pa če sem ponoma iskren, kar se tiče dejanskih številk. Smo pri približno 40 odstotkih, kot je to bilo že v zadnjih letih. Tako da prav velikega učinka teh politik ni, ne da se tega prav dobro izmeriti še. In zato je torej ponovni sprejem ključna prednostna naloga v vseh naših odnosih z, z našimi partnerji. Naj izpostavim podpis sporozuma o ponovnem vračanju ne pomeni sam po sebi boljšega sodelovanja. Konkretno sodelovanje na konkretni ravni je tisto, ki je najpomembnejše. To je torej morda nekaj splošnih pripomp, gospod predsednik, ki mi omogočajo sedaj spregovoriti o bolj specifičnih poročilih. Ne bom pa govoril do polnoči, ker imamo 17 porazumov o ponovnem vračanju. Bom pa to v svežnih, eh, obrana v svežnih. Naj začnem s Turčijo. Sodelovanje s Turčijo, kar se tiče vračanja in ponovnega sprejema, je bilo ukrepljeno z izjavo med EU in Turčijo 18. marca. Ta izjava je dosegla primarni cilj, da uničimo poslovni model tih otapcev, ki izkoriščajo begunce in migrante in da zmanjšamo nezakonit pritok ljudi iz Turčije v Grčijo in da tudi se izognemo človeški tragediji umiranja na morju. Samo nekaj številk. Od te izjave smo žal zabeležili 63 žrtev in pogrešanih v Egejskem morju. V istem obdobju lani jih je bilo več kot 490, več kot 490 je bilo žrtev prečkanja. morja med Turško celino in Grškimi otoki. V sredo bomo pripravili četrto poročilo, ki bo podrobno predstavilo napredek izjave med EU in Turčjo in ogledali si bomo vse zaveze, ki so tudi naštete v tej izjavi. Kar se tiče ponovnega sprejema beguncev. Zato, ker je Turčija do zaenkrat pokazala dobro, pravčasno sodelovanje, razen nekaterih težav poleti po poskusu državnega udara. 1187 eh, beguncev smo vrnili od te izjave po dvostranskem protokolu med Grčijo in Turčijo po schemi 1.1. 4226 sircev smo naselili po državah članicah iz Turčije in približno 230 jih bomo še preselili pred koncem leta. Res je, število vrnitev zato, ko ostaja nizko, še prav posebno zaradi počasnega ritma obravnave prošen za azil. Na to, ko smo podvojili število strokovnjakov, dodatni strokovnjaki pa bodo še najeti do konca leta. Naj sporozum o ponovno vračanju med Turčjo in EU umestimo v kontekst vizumske liberalizacije. Napredek smo dosegli pri izvajanju sporozuma o ponovnem vračanju leta 2016. Imeli smo dva skupna odbora o ponovnem vračanju, dva tehnična odbora, komisije s predstavniki držav članic s turškimi oblastmi. Podrobno smo se pogovarjali o ovirah do učinkovitega izvajanja sporozuma obveza o ponovnem spremu turških državljanov velja od leta 2014. Številke so relativno nizke, 376. Polovica zahtev je bila sprejeta strani Turčije. Manj kot tretjina turških držana pa je bila vrnjena približno 100 vse skupaj in to so številke za leto 2016. ki so zajemali časovno obdobje do danes. Sicer pa je sodelovanje vedno boljše. Turčija ne izvaja tem trenutku določb o državljanih tretjih držav. Strinjala se je, da bomo dosegli napredek v zadnjih pogovorih o tem, kar se, tiče, kar se tiče vizumske liberalizacije, vendar pa je dejanska pravna finalizacija, to je vsaj turško tolmačenje tega, dosege napredka pri tem, glede sporozumov ponovno sprejemo, ki velja tudi za tretje državljane. Sedaj strani Turčije je to torej jasno povezano z vizumsko liberalizacijo. Smo v konstruktivnem dialogu s Turčjo, to vam lahko zagotovim, kot je to storil tudi že komisar Avramopoulos, podpredsednik Timmermans, da je vizumska liberalizacija nekaj, kar bomo predlagali strani komisije šele takrat, ko bodo vsi kriteriji v polni meri izpolnjeni. En element pa je še pomemben, kar se tiče Turčije, to je Bolgarija. Turčija je po dvostranskem sporazumu z Bolgarijo zavezana k iskanju praktičnih rešitev za Bolgarijo. Vendar pa v tem trenutku lahko rečem, da ta aranžma še ni prinesel zadovoljivih rezultatov. Toliko za Turčjo. Kar se tiče Pakistana, Pakistan je ključna država, kar se tiče nas v EU, za ponovni sprejem naj, podaj, naj podam nekaj številk. Leta 2015 se je dramatično povečal prihod pakistancev v EU, tisoč odstotno. 43 tisoč jih je prišlo od januarja do avgusta potem še 8000 nezakonitih priseljencev iz Pakistana, ki so prešli maje EU in sporozum, ki ga imamo s Pakistanom, ponovnem sprejemu, bi naj povečal na 52 odstotkov stopno vračanja, vendar pa potem se je to znižalo, to je bilo leta 2014, 2015 pa se je potem to znižalo na 36 odstotkov. In to tudi še prav posebno zaradi zelo negativnih javnih izjav pakistanskega notranjega ministra. Komisar Avramopolo se šel v Pakistan novembra 2015 in imeli smo potem dva skupna odbora za ponovno sprejem, februarja in julija. Mislim, da lahko sedaj rečem, da so politične uvire k izvajanju sporozuma v veliki meri odstranjene. Vendar pa je celotna slika še vedno daleč od idealne. Nekatere države članice poročajo o dobrem sodelovanju, druge o izboljšanem, spet tretje pa govorijo o še zelo veliko praktičnih težavah. Mislim, da smo v zadnjih nekaj mesecih imeli dobro izkušnjo z operacijami skupne vrnitve, oskrbovali to Frontex, sodelovali pa so kar nekaj, sodelovali pa kar nekaj držav članic. Vendar pa po drugi strani imamo potem države članice, ki so podajale zahteve po ponovnem spremu, pa odgovora strani pakistanskih organov niso dobili. Poskušamo zagotoviti več predvidljivosti, kar se tiče naših odnosov s Pakistanom. In jasno je, da bomo o tem govorili tudi na našem naslednjem sestanku skupnega odbora za ponovni sprejem, ki bo januarja v Bruslju. Tretja velika skupina vzhodno partnerstvo. Rusija, Zahodni Balkan. Kar se tiče izvajanja sporazumov s temi državami, je izvajanje zadovoljivo, celo zelo zadovoljivo in imamo zelo stabilno visoko stopno vračanja. 81% Ukrajina, 76% Moldavija, 77% Rusija. Mi smo 16. skupni odbor za ponovni sprejem z Rusijo julija letos in tukaj smo potrdili dobro izvajanje teh sporozumov. Prav tako pa imamo sedaj začetek razprave o uporabi elektronskih kanalov, kar se tiče prenosa zahtevko za ponovno sprejem ruskim oblastem in bomo tudi vzpostavili pilotni projekt, ko bomo uporabili videokonference, ki vključujejo tudi te tri države članice. Good, but... Sodelovanje je na splošno dobro, vendar očitno je kar nekaj političnih elementov, ki vplivajo občasno, naprimer potni listi izdani na Krimu. Torej, ti odnose niso vedno enostavni. Kar zadeva Gruzijo, Tu imamo zelo učinkovito sodelovanje in vzpostavili smo elektronsko platformo za izmenjavo informacij. E, to implementira IOM in do določene mere je to postal zgled za e, upravljanje ponovnega sprejema, potem Armenija, Azerbejdžan tu bi lahko imeli boljše sodelovanje. Armenija je nekoliko na slabšem kot eh, Azerbejdžan v tem trenutku in implementacija eh, sporazumov o ponovnem sprejemu z državami Zahodnega Balkana je zadovoljiva eh, in stopnje vračanja presegajo Eh, evropsko poprečje 42 odstotkov, Albanija ima na primer 87 odstotkov in tako naprej. Potem ne na zadnje želim eh, omeniti zeleno-artske eh, po otoke, kjer je sodelovanje zelo dobro. Tu gre za afriške države, glede pri katerih se pogajamo o ponovnem sprejemu. Eh, torej, mi imamo odprta pogajanja še s štirimi državami, Maroko, Belorusija, Tunizija in Nigerija. Ta pogajanja še tečejo in eh, tečejo že kar nekaj časa, to ta odbor že ve in eh, treh pogajanj z Jordanijo, Alžirijo in Kitajsko pa še nismo začeli zaradi znanih razlogov. Eh, toliko o stanju pri eh, sporazumih o ponovnem sprejemu in če imate kakšno vprašanje, bom odgovoril na to in sicer bom pa poznaje še spregovoril o Afganistanu. Eh, hvala lepa. Prav gotovo bodo imeli poslanci vprašanja v zvezi s tem področjem. Čas imamo samo do 16.45, saj bomo tedaj dobili povratne informacije eh, tudi od eh, drugih področji. Torej, eh, poslance in poslanke prosim, da pač zastavite pomembno vprašanje. Ob 16.45 pride minister. Torej, sedaj najprej gospa Sipel. In prosim, ne dlje kot dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Naj začnem kar z vprašanji. Prvo vprašanje je, ali bi nam lahko še enkrat povedali, zakaj parlament ni vključen v oblikovanje eh, teh sporazumov o ponovnem sprejemu. Drugič, zakaj eh, se ti sporazumi ne imenujejo sporazumi o ponovnem sprejemu. To se nanaša tudi na dogovor s Turčijo in pot naprej, vendar tu gre tudi pravzaprav za sporazum o ponovnem sprejemu. Tretje vprašanje, če govorite o ponovnem sprejemu, ali bi lahko povedali nekaj nasplošno ali se to nanaša eh, na državljane te dotične države ali pa na državljane tretjih držav. In če se nanaša eh, tudi na državljane tretjih držav, zakaj naj bi pravzaprav revne države jemale nazaj in sprejemale državljane tretjih držav, mi pa ne moremo za njih poskrbeti. Potem ste tudi omenili skupni pristop pri ponovnem sprejemu. Omenili ste težave pri tem, vendar dobiti skupni pristop pri ponovnem sprejemu. Ali ne potrebujemo nekaj dodatnega dela? E, mi moramo najprej določiti, kako in kdo dobi e, status e, prosilca za azil. Eh, pogoji so namreč različni od države do države. In še zadnje vprašanje. Če nekdo nobi eh, statusa eh, prosilca za azil, morda obstajajo še humanitarni razloge za to, da ostane v EU. Ali bomo tu dobili neki skupni pristop za države članice in ali je to morda preveč težavno vprašanje. Potem pa še Kitajska. Koliko beguncev prihaja iz eh, Kitajske? Gospa Holmajer, prosim. Hvala lepa za obsežno predavanje. Vedno se soočamo z vprašanjem, kako je, ko ljudi vračamo v Pakistan, eh, ko so tam seveda težavne razmere, eh, podobne vojni, isto velja za Afganistan. Prosim, razložite nam, kako ravnate v takih situacijah in eh, kakšne ukrepe sprejemate za to, da bi zagotovili človeško vračanje in človeški pristop pri ponovnem sprejemu. Drugo vprašanje. E, ali so države, v katere vračate ljudi, dejansko pripravljene sodelovati s komisijo in z nami? Ali so pripravljene za usklajen pristop? In tretjič, ali ne bi bilo smiselno in nujno potrebno, da določene programe eh, integracijskega dela in spodbujanja ponovne integracije iz razvojne pomoči tesneje povežemo z uh, vračanjem, zato da bodo podporo dobili tudi ljudje, ki nimajo pravice do azila. Hvala lepa. Opozarjam kolege zaradi logističnih razlogov bomo pač ob 16.45 eh, morali sprejeti ministra. Eh, po njegovem odhodu bomo imeli glasovanje. Eh, zna se zgodi, da pač ne bomo mogli dobiti odgovorov na vsa vprašanja, lahko jih dobimo morda v pisni obliki. Vem, da je to eh, nezadovoljivo. Prosim, da se držite eh, časa ene minute. Naslednja, prosim, gospa Geom. Eh, Imamo vprašanje v zvezi z Afganistanom. Ne vem, ali je sedaj pravi čas, da zastavim to vprašanje. Morda boste pozneje govorili o tem. No, tu govorimo o nekem dogovoru, ki olajša vračanje Afganistancev. Eh, štiri eh, tisoč Afganistancev je pravzaprav stalno v Evropi in obstaja nek dogovor eh, sprejet na konferenci donatorjev za Afganistan. kar je nezadovoljivo, je naslednje. E, tu obstaja ta dogovor, pa se nič ne dogaja. Prosim, da nam poveste, kakšna naj bi bila po vašem mnenju, mnenju uloga parlamenta, kako naj sodeluje parlament pri sprejemanju pomembnih odločitev. Torej, naj še enkrat e, tudi jaz e, podarim vlogo parlamenta. Sedaj pa gospa Wikstrom. Hvala lepa, gospod eh, Rüte, da ste prišli danes popovdan k nam. Omenili ste sporazum o ponovnem sprejemu, o katerem razpravljam, eh, vendar ste omenili seveda tudi druga vprašanja v svojem prispevku, naprimer dogovor med EU in Turčijo. Eh, pravite, da morajo biti izpolnjeni vsi pogoji preden eh, pride do vizumske liberalizacije. Dobro je, da ste dali to izjavo, vendar eh, zapiranje gejskega morja, ki je zgodba o uspehu po vašem mnenju, ker je bilo leto samo 43 smrtnih žrtev v primerjavi z prejšnjim letom. Ali se vam ne zdi cinično, da govorite o tem na takšen način. Sedaj eh, se zavedamo, da eh, smo eh, spet pri zelo visokih številkah smrtnih primerov v sredozemlju, 6 tisoč v letošnjem letu, letu Egejsko morje morda zaprto, vendar prihajajo sedaj iz drugih držav preko sredozemlja. Ali se strinjate, da se sredozemlje spreminja v veliko pokopališče? Torej, jaz to vedno znova Poudarjam, to je velikansko pokopališče in potem pa Turčija. To ste sicer omenili, vendar koliko beguncev uh, s turškim poreklom bo prihajalo v Evropo in prosilo za azil. Uh, v, na švedskem uh, je bil pred kratkim sestanek uh, nekega think tanka in tu so napovedovali ladje, na katerih bodo turški aktivisti, novinarji in podobno eh, in ti bodo prihajali v Evropo. Kako pač eh, se pripravljate na to? Gospa Björk, hvala lepa, gospod eh, predsednik. Torej, vse to je zaskrbljujoče. Legitimnost EU uh, na področju azila naj bi bila dana, ko učinkovito uh, vračamo ljudi, vendar kakšni dokazi uh, so tu? Ali je res legitimnost EU odvisna od vračanja ljudi? To pomeni, da veliko energije porabljamo na napačnem področju. Vse se dogaja na napačnem uh, Področju. Seveda moramo prevzeti odgovornost za sprejetje beguncev. Uh, To me res skrbi. Vse več je prosilcev za azil iz Turčije. Eh, ali eh, naj ohranimo sporazum s Turčijo? Kaj se bo zgodilo z ljudmi, ki jih vračamo? V Afganistanu je naslednja varnostna situacija. Eh, Švedska je naprimer rekla, da noče sprejeti tega sporazuma. Ali ste to tudi analizirali? Potem pa, ali ste analizirali eh, število smrtnih eh, žrtev? Ljudi so umirali tudi na poletih, ko so jih vračali. Kaj je potem eh, z neprijavljenimi delavci v Evropi, družine z otroki? Kako vračanje pravzaprav vpliva na vse tiste, ki so že številna leta živeli pri nas. Eh, hvala lepa, predsednik, hvala lepa, gospod eh, Raute, eh, hvala lepa. Hotel sem imeti govor, vendar ni časa, podpiram vse Eh, ves trud za sprejem sporazumov. Vendar imam vprašanje, kaj se dogaja s Somalijo? Eh, Somalci spadajo med eh, največjo skupino humanitarnih priseljencev. Kaj se načrtuje med EU in somalsko vlado glede ponovnega sprejema somalcev v Somaliji? Gospa Veržja. Hvala lepa, gospod predsednik. Poslušala sem vas eh, z veliko pozornosti, gospod Röte. Eh, rekli ste, da imate srce, vendar eh, to ni tema. Tema je, kako se spoštujejo pravice v EU. Cilj teh sporazumov je, da se zmanjša eh, število prebivalcev tretjih držav eh, na tleh EU. Eh, e ne glede na to, kakšna je situacija v njihovih izvornih državah. Pravite, da so izkoriščene vse možnosti, ki jih Eh, omogoča zakonodaja, preden eh, se osebe eh, začne vračati v izvorno državo. Zakonodaja je zelo različna od države do države. Naprimer, jaz sem francozinja in pred nekaj dnevi je bil izgnan sudanec iz Francije v Sudan, pa še vedno ni izkoristil vseh eh, pravic, ki izhajajo iz azilnega postopka. Se pravi, če dalje več je takih primerov. Kako dejansko preverjate, ali so izkoriščene vse pravice? Odgovora na to nisem slišala, čeprav imate srce. Hvala lepa, gospa Sarčentini. Uh, Preden zastavim vprašanje, bi rada razumela naslednja. Imeli smo dve temi. Eno so sporazumi o ponovnem sprejemu in drugič eh, pot naprej. Eh, ali je to še vedno skupna tema, kaj ti nekateri že govorijo o Afganistanu? Da, vendar mi nismo slišali prezentacije o skupni poti naprej in mi smo zaprosili za to temo. Jaz eh, bi to raje odložila kot vrgla v en eh, koš. Naj odgovorim. Nimamo dovolj časa. Predlagam naslednje. Do 16.45 imamo čas dlje ne smemo razpravljati. Mi moramo sprejeti ministra, tega ne moremo odložiti zaradi različnih eh, časovnih razlogov. Mi imamo potem glasovanje, tega tudi ne more črtati in vem, da je nepravično, eh, da vas silim v hitenje. Torej predlagam, da sedaj slišimo vsa vprašanja, vprašanja tudi o Afganistanu. spravno službo eh, bom obravnaval tudi eh, temo teh eh, sporazumov in podobno. Torej, jaz predlagam, da izkoristite minuto, minuto in pol, zastavite vprašanje. Potem bomo gospoda Rüteja še enkrat povabili k nam na en drug eh, sestanek. Predtem bomo dobili odgovore še v pisni obliki, tako da bomo pripravljeni za naslednji sestanek in potem si bomo pač to temo še enkrat ogledali. To pomeni, da bomo imeli še specifični pogovor o Afganistanu. Da, tedaj bomo slišali še eno prezentacijo gospoda Reuteja. Torej, sedaj lahko zastavite vprašanja. Še štiri, pet kolegov se je prijavilo eh, k besedi, minuto in pol. Eh, začel bom z vami, končal z gospod Spinelli in 16.45 moramo končati. Prosim. Hvala lepa. Glede Afganistana bom rekla samo eno stvar. Evropski parlament ima po pogodbi pravico govoriti o sporazumih o ponovnem sprejemu. Če države članice in svet menijo, da to ni uradni sporazum o ponovnem sprejemu, eh, potem eh, bomo potrebovali posebno razpravo eh, v odboru. Potem eh, edino vprašanje glede drugih sporazumov. Eh, gospod Rute je omenil dogovor s Turčijo. Mi smo eh, danes neformalno govorili o žariščnih točkah in Turčija na svoj način interpretira dogovor in sicer eh, tisti, ki niso več na grških otokih, ne morejo iti nazaj v Turčijo eh, na podlagi eh, zamenjave ena proti ena. Ali je to tudi vaša interpretacija, ali to obstaja tudi v pisni obliki? Kolikor jaz vem, je to posebno nova informacija in to tudi. Eh, razlaga, zakaj ljudje nočejo preseliti ljudi z otokov eh, na kopno. Eh, gospa Alpion je naslednja. V prvem lugar decir, que me parece bastante peligroso. Najprej se mi zdi relativno nevarno, ko slišim to, uh, kar pravi eh, generalni direktor in sicer, da razlikujemo med migranti in begunci. Po Ženevski konvenciji eh, uživajo begunci mednarodno zaščito, vendar to ne pomeni, da je nujno treba eh, eh odstraniti eh, migrante. Eh, vi govorite o gospodarskih beguncih, kot da bi šlo za. Eh, prostovoljno izseljevanje, vendar ljudje eh, bežijo pred lakoto. Ali je to res prostovoljno? Treba je torej ustaviti trgovino z ljudmi, treba je preprečiti mafijo, treba je zagotoviti legalne eh, poti v Evropo. Na ta način bi dejansko zaprli vzvode za mafijo. Seveda je bilo v letošnjem letu manj smrtnih primerov v Egejskem morju, vendar na libijski poti, na eh, srednjem sredozemlju je več mrtvih. Del sporazuma oziroma posledica sporazuma s Turčijo je, da je več ljudi umrlo na drugi poti, alternativni poti. Seveda bi jih lahko spustili v EU, jim uh, dopustili eh, prost eh, vstop, eh, pa to ni bil, bil cilj. Smrtni primeri v sredozemlju odvračajo. Torej, moje vprašanje. Ljudje, ljudi vračajo v Afganistan in Pakistan. Tam je bilo zelo veliko mrtvih v napadih. Ali menite, da je Afganistan res varna država, v katero lahko vračamo ljudi? Hvala lepa. Ana Gomeš gospod Röte, podpiram kolege in predsednika, ki pravijo, da ne razumemo, da eh, Evropski parlament ni vključen v te sporozume o ponovnem sprejemu in da zatem eh, tečijo eh, svet in komisija. Vi pravite, da so vidni rezultati dogovora med EU in Turčijo, ker so onemogočili delovanje tihotapcev. Bila sem na makedonsko-grški eh, mej pred 15 dnevi in pravijo, da so tam še vedno tihotapci ljudi. Cene so se eh, dvignile, ker je eh, pot bolj nevarna. Sedaj primerjate utopljene v Gejskem eh, morju letos in lani. Niste pa tega primerjali z eh, utopljenimi v sredozemlju. Letos več kot 4 eh, tisoč ljudi. Potem o zaščiti ljudi. Ali mi lahko komisija razloži, zakaj Portugalska, ki je odprta, ki eh, sprejema begunce in vidi, kaj se dogaja v Grčiji, kjer je če dalje več ljudi, ki potrebujejo pomoč, pa nikogar ne pošiljajo v Portugalsko. Kakšna je zaščita ljudi? Europol pravi, da je izginilo eh, deset tisoč ljudi Eh, mladoletnikov brez spremstva ali jih prepuščamo kriminalcem. Kaj je pač z begunci, ki so že v Evropi? Mi jih pač eh, dajemo eh, teroristom in kriminalcem. Gospa Wimberg. govorimo o sporazumih eh, za ponovni sprejem. Za koga gre? Tu gre za prosilce za alizil, ki so jim zavrnili prošnjo enkrat ali dvakrat. Nimajo statusa begunca in zaradi tega imamo te sporazume o eh, ponovnem sprejemu. Potem pa Turčija. Turčija ni sprejela veliko ljudi, več jih je poslala k nam tu se zastavlja vprašanje, kaj se bo potem tam zgodilo. Pomembno je, da imamo sporazum o ponovnem sprejemu. Afganistan. Eh, eh, Švedska je imela dogovor, eh, je pa parlament to zavrnil. Eh, Švedska ima več kot 40 tisoč prosilcev za azil iz Afganistana in sedaj je sporazum zavrnjen. Kakšen je dogovor med EU in Afganistanom? Kakšna je situacija tu? In sedaj pa gospa Spinelli, prosim. Hvala, gospod predsednik. Želim našteti nekaj točk, ki me skrbijo prva so sporazumi za pomoč, ki pa so povezani z načinom upravljanja z migracijskimi tokovi. Ta povezava eh, mi ni povsem jasna, kaj to pomeni, če govorite torej o dobrem sodelovanju ali o zadovoljivih rezultatih. Druga točka se nanaša na izključitev Evropskega parlamenta iz pogajanj in iz eh, sprejemanja teh sporazumov. Pa ne samo Evropski parlament, ki je izključen ker se sporazumi sedaj ne imenujejo več sporazum, temveč izjava, temveč tudi nacionalni parlamenti so izključeni. Sporazum med Italijo in Sudanom je bil popolnoma tajn sporazum in italijanski parlament ni imel nobene možnosti soodločanja. In še nekaj, kar me skrbi. In tu uh, si želim vaš odgovor, je neuradni dokument iz marca tega leta, komisije, dokument komisije, kjer um, so identificirana varna območja v Afganistanu in govori se o stabilizaciji Afganistana. Ne verjamem, da uh, obstaja ta stabilizacija in ne verjamem, da je Afganistan varna država. Talibani in islamska država so zasedli eh, velika območja Afganistana, torej večja območja um, kot 2001, od takrat največja območja. In zato so Afganistanci druga največja skupina za sirci, ki prihaja k nam. Zakaj želimo Afganistan označiti kot varno državo? Hvala lepa, opravičujem se vsem kolegom, eh, da nismo imeli dovolj časa za ta resna vprašanja. Eh, še enkrat eh, moj predlog. Opravičujem se tudi gospodu Rütejem. Torej, prevzemam odgovornost, da nisem predvidel dovolj časa za to kompleksno vprašanje, ki je sestavljeno iz dveh delih. Torej, torej predlagam, da Afganistan obravnavamo ločeno in da še enkrat povabimo gospoda Ruteja, ki prekimava in eh, je pripravljen, eh, da pride. Torej, dogovoril se bom za razpravo o drugem delu in tedaj bo tudi odgovoril na vprašanja v zvezi s prvim delom. Do takrat bomo sprejeli tudi nekaj pisnih odgovorov mislim, da moramo tudi več časa posvetiti odgovoru na vprašanja 12 kolegov. Potem gospa Gijom je zastavila in gospa Sargentini, Ana Gomez in drugi so spraševali, kako je z sporazumom z Afganistanom. Pravno službo bom prosil, naj pregleda sporazum in eh, pogleda, ali so naši cilji upoštevani. Eh, torej na sestanku koordinatorjev bomo vsekakor govorili tudi o tem, mi moramo hitro ukrepati. Gospod Rute je pripravljen priti k nam za obravnavo drugega dela in če se kolegi s tem strinjajo, bomo tako ravnali. Torej, drugi del eh, razprave o Afganistanu bomo imeli kar se da hitro. Torej, gospod minister je na poti in. prosim gospoda Röteja za nekaj zaključnih eh, besed. Kolegice in kolegi, ste slišali moj predlog, se strinjate z njim? Ste ga slišali? Se strinjate? Se ne strinjate posem ali se strinjate pa ne preveč prepričano? Dobro. Eh, gospod Röte, prosim za nekaj zaključnih besed. Eh, nekaj splošnih eh, pripomp, eh, potem bom pa prišel ponovno sem za natančno razpravo. Mi se vsi strinjamo, da potrebujemo celovit pristop k migracijam. Ko sem se danes osredotočal na sporazume o ponovnem sprejemu, eh, sem to storil, ker je pač to eden izmed stebrov. Eh, ne morete kriviti eh, komisije in mene, da ne mislimo tudi na druge stebre. Nima smisla, da skačemo sem trtja. Drugič, eh, očitali ste mi osebno oziroma nam, da se ne zavedamo, koliko eh, smrtnih primerov je bilo na drugi poti. Mi se zavedamo tega to, kar se tam dogaja, je grozljivo. Hkrati pa tu moramo biti jasni, eh, je pretok eh, drugačen v osrednjem sredozemlju. Druge narodnosti se tu pojavljajo kot v Egejskem eh, morju. To je treba vedeti. In treba bo razpravljati natančno o mnogih drugih eh, stvarih. Eh, dal vam bom številke za Somalijo, Kitajsko, vendar eh, tu bi se pravzaprav ustavil. Še enkrat bom prišel in sicer, da bi imeli eno razpravo o sporazumih o ponovnem sprejemu na splošno in eno o Afganistanu. Hvala lepa. Afganistan bom dal na dnevni red kar se da hitro, kakor tudi drugo temo. O tem se bom pogovoril z gospodom Rütejem. Kolegice in kolege, kratek premor do naslednje teme. Thank you, colleagues, for your patience. Hvala, kolegice in kolegi, za potrpljenje. Začenjamo sedmo točko izmenjava mnen s francoskim ministrom za notranje zadeve. Veliko veselje mi je, da nas obiskuje danes v našem odboru gospod Kazneuf. To veste, je zelo tesno povezan z našim odborom v pogajanjih o PNR-ju. Se je srečal z več s, s, člani tega odbora in si je odziv čas tudi za sestanek s koordinatorji in to omenjam zato, ker je eno tistih ministrov, ki se. Um, ki vidno išče tudi stik z Evropskim parlamentom, predvsem tudi o kontro, kontroverznih vprašanjih. In um, vemo, da nima veliko časa, zato to tem bolj cenimo. In danes lahko uh, Eh, naredimo neko bilanco, kako daleč smo v teh vprašanjih. Seveda eh, imamo danas, danes tudi kontekst, kajti eh, glasovali bomo o eh, poročilu o boju proti terorizmu, potem gre za eh, mehanizem za prekinitev oprostitve ukinitve vizumske obveznosti, potem zakonik o šengenskih mejah, situacija v Kaleju, s tem smo se več ukvarjali, ok, večkrat ukvarjali. To so vse zelo težavne teme. Ampak ta odbor je, kot rečeno, se angažiral in mislili smo, da je e, primern čas za to izmenjavo. In e, Predvsem je treba omeniti, da ste vzpostavili zelo tesne stike s posameznimi člani našega odbora. Hvala, da ste prišli. Um, dajem vam 15 eh, minut um, za govor, gospod minister, in potem bodo sledila vprašanja poslank in poslancev. Hvala, da ste prišli in beseda je vaša. Gospod predsednik odbora, gospa podpredsednica Evropskega parlamenta, gospi podpredsedniki. Um, odbora za državljanske pravice in notranje zadeve. Hvala za prisrčen pozdrav in hvala, da mi dajete priložnost, da spregovorim danes na tej seji. Večkrat v zadnjih eh, letih sem se srečal z vami, predvsem po tragičnih dogodkih, eh, ki smo jih eh, doživeli v Franciji leta 2015. Torej, skupaj smo obravnavali številna vprašanja, ki so bila že dalj časa aktualna. E, Naprimer PNR, potem vprašanje e, nadzora zunanjih meja Evropske unije in veseli me, da bom tudi danes z vami lahko govoril o teh vprašanjih. Najprej bi se želil zahvaliti vsem poslancem v Evropskem parlamentu za solidarnost, ki so izkazali moji državi, ki eh, so jo zelo hudo prizadeli atentati in sicer janja 2015 in predvsem potem tudi še leta 2016. Potem mislim tu na tragedijo v Nici, eh, potem uh, umor dveh policistov in um, duhovnika v San Antien de Pretre. To eh, so dogodki, ki so res prizadeli. Um, Veliko je bilo žrtov, veliko je bilo tudi ranjenih v teh terorističnih napadih. In eh, tudi nekateri državljani vaših držav so bili žrtve teh tragičnih dogodkov. Eh, in cenili smo podporo drugih držav in predvsem cenili tudi to, da je Evropski parlament pri temah, eh, ki jih je obravnaval v trialogu tudi z drugimi evropskimi inštitucijami, pa tudi z lastnimi pobudami, da eh, se je ukvarjal z nujnimi zadevami. Seveda smo se morali soočiti s teroristično krizo, pa tudi z migracijsko krizo ob istem času. In um, veliko število, um, več um, kot milijon oseb je prišlo na um, evropsko ozemlje v enem letu in uh, to so osebe, ki so zbežale pred nasiljem, eh, včasih tudi pred bedo in ki prihajajo na evropsko ozemlje. Torej, to sta seveda dve eh, ločeni problematiki, terorizem in migracijsko vprašanje. Nekaj, nekaj je tudi povezav med tem, predvsem, ko govorimo o političnih eh, um, povezavah, vendar mi tega še vedno nočemo povezovati, moramo pa biti previdni in nadzor nad zunanjimi mejami Evropske unije mora zagotavljati dovoljšno varnost eh, da se zagotovi varstvo zaščita tistim, ki so preganjani. Torej gre za dve nojnosti, za boj proti terorizmu in za migracijsko krizo. In tu se ne moremo zadovoljiti enostavno z resolucijami, z izjavami, z govori. Moramo tudi ravnati zelo hitro in z odločnostjo, eh, da bi dokazali, da je Evropska unija v stanju eh, sprejeti učinkovite odgovore na ta dva izziva, ki zelo zaposlujeta naše prebivalce. Um, svet ehm, v Bratislavi je sprijel ustrezne sklepe in um, treba je predvsem prepričati državljane, določen, nekateri državljani predvsem tudi dvomijo um, um, v evropsko politiko in um, ta uh, to oddaljevanje med državljani in Evropsko unijo je seveda zaskrbljujoče in to je treba premagati. Um, seveda bomo ko s tem izzivom samo, če bodo vse inštitucije um, ravnali odgovorno in usklajeno. Moramo um, torej svet, komisija, Evropski parlament morajo delovati skupaj in to je ključnega pomena. Seveda moramo sprejeti konkretne ukrepe v postopku soodločanja in potrebujemo trajen dialog. To nalaga tudi pogodba in to je tudi dobro, kajti tako pridemo do uravnoteženih politik. Kot eh, francoski notranji minister želim predvsem, da bi eh, potrebujemo preko institucionalnega dialoga tudi neposredni dialog eh, med posamezni akterji v Evropski uniji in to se tudi dogaja in to um, želim um, povedati, da ugotavljam um, ob uh, resnosti vprašanj, s katero se ukvarjamo, da zaupam v sposobnost evropskih inštitucij, da se odzovejo na to. Um, tri stvari nam je uspelo skupaj v Evropski uniji v 18 mesecih in želim se zahvaliti predvsem e, Evropskemu parlamentu, ki je bil tudi gonilna sila tega konstruktivnega duha in predvsem se želim zahvaliti temu odboru za um, te rezultate. Uh, torej, prva stvar je um, zavarovanje zunanjih meja. To je ključnega pomena za to, da se zavarujemo pred teroristično nevarnostjo in da tudi bolje e, nadzorujemo migracijske tokove. Če uh, si ogledamo te migracijske tokove, um, um, jeseni, po zimi, potem vidimo, da je e, ta e, tok se zmanjšal in da odgovarjamo na to. In če želimo zagotoviti e, svoboden notranji pretok v Evropski uniji, moramo zagotoviti učinkovito zunanje nadzorovanje, nadzorovanje zunanjih meja. Um, v aprilu lanskega leta smo sprejeli eh, direktiva o um, PNR, o evropskem PNR. Um, Um, predtem je bilo seveda veliko vprašanj, veliko tudi somničen glede PNR-ja. Nekateri poslanci so bili mnenja, da Eh, morajo PNR vzpostaviti sicer vse države članice eh, eh, sočasno, vendar da to pomeni tudi problem za varstvo podatkov. Sedaj mi je všeč, da nam je uspelo vzpostaviti nek skupen sistem, kajti naš cilj je skupen. Torej, imamo torej učinkovito izvajanje teh določb in želimo si predvsem tudi, da bi pri eh, da bi um, to veljalo tudi za čartarske polete, kajti sicer bi ta um, določba in ta ukrep zgubil določeno učinkovitost. Petim druga stvar je Frontex. Ev, agencija prenovljena, Evropska agencija, ki je obaljna in mejna straža. Ta agencija ima sedaj eh, dodatna proračunska sredstva, 150 dodatnih uradnikov, ki se eh, lahko vključijo. Ta rezultat je bil eh, dosežen v rekordnem času v šestih mesecih in Francija je med glavnimi um, um, uh, med tistimi, ki v glavnem prispevajo k večji učinkovitosti Frontexa tudi svojim osebjem. In to je seveda bistvenega pomena. Večkrat sem. Eh, tudi eh, izrazil francosko željo, da bi izvedli neko vajo večjega obsega eh, s Tomazom Demisjerjem, svojim kolegom, ne vem, če sem se pogovarjal o tem. Torej, videli bomo, kako zagotoviti sredstva za to, eh, prispevke držav članic, tudi kako se eh, bi vse to usklajevalo tako, da bi res ta nadzor na kraju samem se izboljšal. Frontex PNR in tretje je šengenski eh, zakonik meja. Torej, za Francijo je to seveda prioriteta. Predvsem glede na eh, nevarnosti, s katerimi se sooča Francija. Eh, po atentatih smo vzpostavili spet kontrolo na mejah, to je bilo v tem kontekstu potrebno. In dokler bodo varnostne okoliščine to zahtevali, bo ta ukrep veljal naprej. Vendar je to seveda izreden ukrep in um, zahvaljujem se Evropski uniji, da je dovolila eh, državam članicam, da zaenkrat vzpostavijo te notranje, notranje nadzor. Vendar seveda moramo ponovno zagotoviti um, svobodno gibanje v šengenskem prostoru, kajti um, In zato želimo do konca tega leta sprejeti ustrezno besedilo, ustrezen dokument. Francija si se trudi za eh, kompromis in tudi druge države so pripravljene. Prvi ukrep eh, bo ta, eh, bodo pozitivni koraki, vendar treba je povedati, da novi elementi ne zadostujo, da bi s tem reševali izredne razmire, s katerimi se soočamo. Predvsem moramo ravnati hitreje. Um, fa, Francija bo stori, storila vse, da um, um, zagotovi predvsem tudi vidike varnosti pri upravljanju migracijskih tokov. Um, um, seveda um, je prišlo eh, tudi do povečanja proračuna v Franciji za 20 odstotkov za policijske varnostne sile in tudi za obveščevalne službe. Um, nekateri poslanci so v zvezi s tem tudi postavili določena vprašanja glede eh, tehnike, ki se uporabljajo v obveščevalnih službah za uh, Eh, nadzor in za odkrivanje um, morebitnih terorističnih grožen in tako naprej. Um, um, zakon, eh, ki eh, smo ga sprejeli, omogoča predvsem, da iz, z internetnih strani hitreje pridobimo ustrezne podatke. Potem administrativna policija, ki jo imamo v Franciji, ki predvsem tudi pomaga varnostnim silam in ki um, prispeva k tej večji varnosti. Um, um, potem um, um, izredne razmere. Um, um, izredne razmere so bile sprejete predvsem, da se pre, um, prečijo nadaljni teroristični napadi. In v okviru tega govorimo tudi o okrepljenih funkcijah tako imenovane administrativne policije in predvsem um, govorimo o upravnem sodniku, ki ima pri tem svojo vlogo, gre torej za um, Um, um, uh, torej, imamo seveda tudi več takih um, um, in ti um, upravni um, sodniki so um, deloma tudi um, bili uspešni. Na vsak način pa je treba zagotoviti tudi ustrezen nadzor nad tem. Uh, Eh, torej te določbe za izredne razmire so omogočile, da eh, zasežemo določeno število orožja in razen tega smo odkrili tudi osebe, ki so se pripravljale na to, da izvedejo eh, teroristični napad. Torej, to je bilo možno s temi ukrepi za upravno policijo. Potem migracijska kriza, nekaj besed o tem. Uh, Nekaj sem že povedal o nadzoru meja, ki smo ga ponovno vzpostavili na mejah. Vendar eh, želim. Eh, Naprimer v Kaleju smo izvedli pomembno operacijo in o tem želim nekaj povedati. Eh, torej najprej smo sprejeli določbe v zvezi z azilom. Če želimo, um, torej, da bi lahko sprejeli tiste, ki imajo pravico do azila, da bi lahko sprejeli ti, moramo imeti tudi možnost, da vrnemo tiste, ki nimajo pravice do azila. Da bi, eh, eh, treba je zmanjšati predvsem postopke. Uh, um, za um, odobritev azila in zato smo povečali tudi proračun in to je seveda tudi treba je zagotoviti nastanitve, ki omogočajo te postopke na human način. In na osnovi um, temeljnih pravic. Um, um, um, torej od 24 mesecev se je ta postopek že skrajšal na 12 mesecev in to želimo še nadalje zmanjšati. Potem vzpostavili smo tudi centre za prosilce za azil um, in razen tega, eh, imamo tudi nastanitvene možnosti, eh, ki niso predvidene za prosilce za azil, temveč za tiste, ki so v težavah. Eh, in eh, In treba je tiste osebe, ki se jim zavrne azil na dostojen način, vrniti v eh, države eh, izmora. Potem um, torej nadzor na mejah, um, torej um, ponovni sprejem. Um, Od začetka 2016 smo jih vrnili eh, približno 5000, eh, torej treba je še enkrat sprejeti tiste, ki, tiste, ki um, um, Eh, in so upravičeni do, do azila in vrniti tiste, ki niso. Potem nekaj besed o Kaleju. V Kaleju v, je prišlo do velike koncentracije. Um, a, a, prosilcev za azil, ki so prišli tja predvsem preko a, eh, tih otapcev. Eh, torej, Um, to so um, um, um, in zato eh, smo se odločili, da bomo uh, odpravili to, um, ta, kam, to taborišče v Kaleju. V Kaleju smo seveda um, uporabili naše varnostne sile, da je prišlo do um, ukinitve tega tabora, pri čemer smo ravnali na uh, človeški način. Tiste, ki so nujno hoteli e, v Združeno kraljestvo in ki uh, so imeli tudi možnosti za to, smo ločili od tistih, ki uh, teh um, možnosti niso imeli in sicer hoteli smo jim jih tudi prepričati o tem, da nimajo možnosti priti v eh, Združeno kraljestvo. Um, Francija je seveda podpisala ustrezne sporazume in konvencije in se držimo tega in zato smo se odločili, da eh, bomo tem ljudem omogočili, da zaprosijo za azil v Franciji in da eh, niso prepuščeni tem tehotapcem. In zato smo izbrali um, centre, ki um, so bolj dostojni in ponudili smo vsaki osebi um, opcijo, da se preseli v enega od teh centrov. Um, torej, um, 13 e, tisoč e, smo jih preselili iz um, Kalaja, približno 2 tisoč je bilo med, tem, mla, med temi mladoletnih. Nekaj od teh uh, je dobilo tudi možnost, da zaprosi za azil v Združenem kraljestvu in sicer predvsem na osnovi dublinskih določb. Um, Francija je torej um, na mestila 13 tisoč teh oseb v eh, posebnih centrih in 2 tisoč mladoletnih v ločenih centrih. To so eh, nekaj jih je, ki so imeli tudi pogoje, da zaprosijo za azil, za azil v Združenem kraljestvu in eh, predvsem mladoletni, ki imajo eh, sorodnike v Združenem kraljestvu, bo prevzelo Združeno kraljestvo. Želim se zahvaliti predvsem tudi irskim oblastim, eh, čeprav eh, niso bili eh, dolžni do tega, da so omogočili, da 200 mladincev prepeljemo na Irsko v naslednjih mesecih. Želim še nekaj povedati o Gr Grčiji in o premestitvah. Gr Grčija je zelo vesela, da funkcionira ta premestitev in uh, mi smo bili prvi, ki smo. Pres, e, pre, e, ki smo prispevali k temu, ki smo sodelovali, torej prevzeli smo dve tretjini oseb, ki so bile za nas namenjene v Francijo. Treba je živeti to francosko solidarnost torej premestitve in um, ponovne naselitve 4500 je bilo predvidenih za Francijo, 2300 jih je že pri nas in več kot 35 odstotkov vseh preseljenih iz Grčije je prišlo v Francijo. In zato to dokazuje, da mi um, izkazujemo to solidarnost. In potem še nekaj vprašanj v zvezi z vizumi in liberalizacija vizumov. Če ni eh, teh varovalk, potem bi dovolili, da se ta politika razvija brez nadzora in to bi seveda ogrožalo prosti pretok v, na območju um, Evropske unije. Zato smo zelo zato, da se uh, predvidejo, predvidijo in da se tudi pazi na to, da um, imamo ta, te varovalke. Potem, kar zadeva določbo ETIAS, se nam zdi, da to gre v pravo smer. Potem e, vstopni, izstopni režim, e, tu je treba seveda upoštevati nevar, teroristično nevarnost. Če nimamo natančnega nadzora na vseh mejah glede tega, kdo vstopa in izstopa, potem bi seveda izgubili varnost in bi izpostavili Evropsko unijo velikim tveganjem in to uh, uh, tega državljani uh, ne bi želeli in ne bi imeli več zaupanja v ta prost pretok znotraj Schengena. In um, mi smo, direktiva o orožju, tu si želimo uspeh tudi v zvezi s terorizmom. Um, v okviru odbora IM, ko poteka razprava o tem, gre za polavtomatsko orožje in um, nekateri pravijo, da je to preveč fleksibilna ureditev eh, in tudi izjeme, ki so predvidene, bi eh, lahko, ehm, kar zadeva eh, zasik tega orožja, vsega, ehm, Eh, torej, to bi lahko povzročilo probleme, predvsem tudi glede širjenja tega orožja med teroristi. Mislim, da je za uvod dovolj, prav gotovo bo tudi dovolj vprašanj in veselim se razprave. Um, uh, Hvala lepa za to obsežno predstavitev. Hvaležni smo za to. Tako. Dejali ste, da bo veliko vprašanj. Vsi, ki so tu, želijo zastaviti vprašanje, tako da bom preveril, če ste vsi se javili. Zaključujem se znam. Če še kdo ne pokazal, naj to stori sedaj. Naj vas upozorim. 13-14 vprašanj po. Kolegi, prosim, vsi ste na seznamu, vsi. Prosim, držite se približno minute. Minute, če je to možno potem pa še odgovori strani ministra. Malo več kot minuto, če že morate. Torej, kolegice in kolegi, ni vseh koordinatorjev tukaj, tako da bom šel kar po vrstnem redu, kako ste se javljali k besedi. Gospod Jezdemera, najprej, prosim. Hvala lepa, predsedojoči. Hvala lepa, gospod minister. Hvala lepa, da ste že kar nekajkrat prišli v naš odbor. Najprej bi vam rad izrazil sočutje in solidarnost z vami, sočutje, kar se, čite, kar se tiče varnosti francozov in evropejcev. Danes pa bi se rad osredotočil na eno samo vprašanje, ker vlada blokada v Franciji. Čisto specifično vprašanje. Sem poročevalec za vizno politiko za odpravo vizumov, za mehanizem vzajemnosti in za mehanizem za odpravo vizumov sedaj nekaj vprašanj. Morda se vam bodo zdela samo po sebi umemno, pa vseeno bi jih rad zastavil. Poročevalec mora torej obravnavati kar nekaj vprašanj. In zato sem torej predstavnik sozakonodajalcev parlamenta in imam občutek, da svet ne sodeluje. Kaj lahko poveste na to? Drugič, mehanizem eh, za odpravo. V trialogu se bomo pogajali in pogajal se bom s predsedstvom sveta. Imel bom kolege iz parlamenta na svoji strani, potem pa slišim vse poslanke in poslance, ki želijo sodelovati. Pogajal pa se bom seveda svetom. Ne moremo zastopati eh, kar zamisli samo ene države, da bi sprostili to blokado. Kajte ta blokada obstaja. Naslednje pomembno vprašanje. Dva. Mehanizem za odpravo vizumov. Tukaj seveda je to odvisno od obravnave nekaterih držav, kot so Ukrajina, Kosovo in druge. Če želimo to doseči, potem moram enostavno opisati naslednji scenarij. Skičal bom sestanek s svojimi kolegi v trirogu v sredo in potem se bomo o tem pogovorili. Če bo Francija se odločila za olajšanje razmer, bomo o tem glasovali četrtek do podne. Verjetno pa bo potem to na plenarnem zasedanju decembra. To je najboljši scenarij, če boste sodelovali. Kakšen pa je najslabši scenarij? Če bo blokada obstajala še naprej, potem bomo seveda glasovali o prvotnem dosjeju, kjer potem ne bo nobenih blažil ali delegiranih aktov in to je to, kar si parlament želi. Tako da bi potem to zaključili v prvi obravnavi. Seveda. Prosim vas, skromno, ampak vseeno odločno, ne blokirajte več, kajti ta mašina blokira. And... Hvala lepa. Kolegice in kolegi, prosim, držite se približno minute. Bodite eh, nekoliko nežnejši. Gospa Sipl, prosim. Da, storil bom vse, kar je v moji moči. Govorila bom po nemško. Gospod minister, govorili ste o izrednih razmerah. Izredne razmere so takrat, ko je to izjema. Pri vas, Franci, pa to traja že malo dlje. Ali obstajajo načrti, da bi omejili te izredne razmere, to odpravili morda? Drugič, omenili ste, da ste našli orožje in da je veliko načrtovalcev atentatov bilo aretiranih. Lahko poveste, koliko oseb je od razglasitve izrednega stanja bilo aretiranih, koliko jih je bilo izpoščenih in proti koliko se, je začel, se je začel postopek in koliko jih je bilo zaradi terorizma dejansko obsojenih. To bi bilo zanimivo videti, da bi videli, kako uspešno je vse skupaj. Kar se orožja, orožja tiče, pa bi bilo dobro vedeti, kakšen tip orožja je bil odkrit in koliko je bilo teh kosov orožja. Malo vznemirjena pa sem, kar se tiče Frontexa, ko ste dejali to, kar ste dejali. Sveda se vsi strinjamo, da moramo nadzirati naše meje, vendar pa imamo tudi spoznanja, da nam do sedaj očitno ni uspelo pri novi agenciji Frontex za obalno in mejeno stražo zagotoviti osebje, ki je potrebno za očinkovit nadzor na zonalnih mejah. Države članice bi morale svoje osebje zagotoviti za nadzor na mejah v Grčiji, tega vse države še niso storile. Zato moje vprašanje, kaj točno, vsaj tako sem to razumela, morda je bila težava v kakšnem prevodu, kaj, kaj pa bi naj prinesel manever s Frontexom, kakšen je cilj tega, to mi ni bilo jasno. In potem še zadnje vprašanje, kaj se tiče Kaleja. Dobro je, da džungle sedaj ni več. Omenili ste, da je to obstajalo že desetletja. Morda bi bilo dobro, da bi že prej poskrbeli za njih, ne pa da ste torej čakali na zdaj in ko ste dali, da bi dali alternativne ponudbe za to, da bi morda odšli v Združeno kraljestvo. Kaj pa, kakšne so možnosti, da bi jih namestili kje druge, da bi preprečili, da ne bi nastalo novo taborišče? In ali obstajate tudi tesnejše stike z Združenim kraljestvom, da bi vsaj tistim, ki imajo pravico do združevanja družin, dejansko omogočili odhod v Združeno kraljestvo. Hvala lepa, Cecilija Wikström. Hvala lepa, gospod predsednik, dobrodošli, gospod minister. Zelo dejavni ste bili, kar se tiče odzivanja na varnostne potrebe Evropske unije. Po groznih napadih v vaši državi. Francija je pionirska, kar se tiče hitrega sprejetja zakonodaje, ki se odziva na to. Čeprav moja skupina vse včasih eh, tega ne strinja, imamo pomisleke glede nekaterih od vprašanj in učinkovitosti, vendar pa, in to ste tudi dejali, razmere na področju migracij so nekaj, s čimer se moramo soočiti skupaj. Pozorno sem vam prisluhnila kot porčevalka za tablinsko uredbo. Zelo ste se osredotočali na politiko vračanja in poslovni bojo proti poslovnemu modelu tihotapcev, vendar pa kar se tiče mehanizma za solidarnost, ki je predviden v predlogu komisije, pa je element o samodejnem premeščanju bil potisnjeno v obrob. Rada bi slišala vaš prispevek, pripravljenost Francije, da se pridružite temu skupnemu pristopu. Pripričana sem, da je Francija lahko gonilna sila na tem področju, kot vemo. Imamo popolno povezavo med razmerami, kot jih vidimo sedaj, ko samo nekaj držav sprejema odgovornost in med ohranitvijo šengenskega območja. Potrebujemo odprto šengensko območje in odpravo nadzora na mejah. Kolegica gospa Zipl je že omenila nujne razmere, izredne razmere, ki ste jih razglasili in prvič od razglasitve samo tri države uporabljajo izjemo od konvencije o človekovih pravicah in imajo izredne razmere. To so Turčija, Ukrajina in Francija. To je pa malo čudno in radi bi torej, sicer ste to omenili, niste pa odgovorili na glavno vprašanje, na vprašanje pravne države. Radi bi slišali več o tem. In pomankanje predhodnega sodnega naloga. Dobro bi bilo, če bi se lahko tega lotili. In potem ne nazadnje, slišimo novice o sestavi francoske vlade. Želim vam veliko uspeha, očitno bo prišlo do sprememb naslednjih dneh. Veliko uspeha, kar, karkoli se bo že zgodilo. Happens, karkoli se bo že zgodilo, ne moremo vsi govoriti tri minute, kajti potem minister ne bo imel dovolj časa. Gospa Veržija, prosim. Ministr... Gospod minister, dober dan, hvala, da ste prišli k nam osredotočila se bom na migracijska vprašanja. Francijo eh, pravzaprav migracijska kriza ni prizadela samo nekaj tisoč eh, prosilcev za azil je bilo v letu 2015. Eh, se pravi, številka iz leta 2014 se je zmanjšala. Francija daje tudi najmanj azilskih pravic v EU. Se pravi, eh, mi smo tu pod 30 odstotki odobritev in eh, tudi pri eh, premestitvah nismo veliko storili. Torej, Francija je po mojem mnenju država, kjer moramo številke zlasti spraviti v kontekst celotnega prebivalstva. In svoje vprašanje želim osredotočiti zlasti na eh, kalejsko vprašanje. Ne strinjam se s tem, kar ste eh, povedali v pismu 25. oktobra glede situacije eh, mladoletnikov. Veliko predlogov je bilo narejenih, veliko obljub tudi glede združitve družitve žen, eh, žal pa se te obljube niso uresničile. Eh, potem eh, preselitve iz Kaleja. Nekatere družine morajo pravzaprav ponoviti celoten postopek, ki so ga že opravili v Kaleju. Ponekod prihaja tudi do blokiranja postopkov, da se preveri, ali gre podabljeno ali ne. Eh, naj povem tudi primer, gospod eh, minister Parker, sodanec, ki prihaja iz eh, regije za državljansko vojno in podobno je kljub našim opozorilom, opozorilom eh, nevladnih organizacij izgnan v izvorno državo. Drugi sudanci bodo verjetno doživeli isto usodo. Francijo je eh, v letu 2015 obsodilo sodišče za človekove pravice. Torej, zaskrbljena sem eh, zaradi situacije, v katere so se znašli mladoletniki, ki so jih eh, zapustili in sedaj pa dejansko tudi na sodišča spravljajo ljudi, ki jim pomagajo. Oui, merci, euh, eh, Hvala lepa, gospod minister, ni treba dati slušalk. Hvala lepa, da ste tukaj. Veliko tem bom uh, omenil nekaj nijans eh, o azilni politiki bom eh, navedel. Pregovoril bom o vračanju nezagonitih eh, migrantov, potem prepoved po avtomatskega orožja, potem vaše misli o vizumski liberalizaciji. Vse to bom omenil. Prvo vprašanje, se nanaša na terorizem. Koliko atentatov je bilo v preteklem eh, letu na francoskem ozemlju? Drugič, koliko poskusov vračanja je bilo uh, pri borcih eh, v Siriji, koliko se jih vrača v Francijo? Tretjič, ali so infiltrirali tudi sirijske begunce. Kolikšno število je treba tu upoštevati. Potem eh, PNR je bil predmet razprave v, francoskem, v Evropskem parlamentu. Francija <coughs> zamuja eh, pri izvajanju PNR-a za razliko od Združenega kraljestva. Ali imate kakšne ocene in ali imate kakšne razlage za to zamudo? Hvala, gospod Depre. Hvala lepa, gospod eh, minister, da ste prišli k nam. Imam nekaj vprašanj. PNR, eh, navezujem se na prejšnje vprašanje. Pod velikim pritiskom smo bili in samo tri eh, države pravilno izvajajo PNR. Se pravi, najprej velik pritisk, potem pa zamude. Čudno. Drugič, eh, mikrofon je izpadel. Eh, člen sedem šengenskega sporazuma. Vi ste za sistematske kontrole. Se pravi, možno je podaljšati nadzor za šest mesecev, vse do Eh, skupnega trajanja 18 mesecev. Eh, in, eh, in tu pač kot kriterij želite intenzivnost prometa, to pač ni resen kriterij. Potem tretje vprašanje se na naša. Uh, uh, na dokumente, ki jih eh, ponarejajo. Mislim, da ima Francija um, osebno izkaznico, ki uh, ne vsebuje številnih varnostnih karakteristik. Treba je tudi pokazati, eh, da teroristi uporabljajo polavtomatsko orožje, če že govorimo o prepovedi. Dejstvo je, da so v glavnem eh, orožje nabavili na črnem trgu. Če vi torej sprejemate odločitve, ki ustrezajo javnemu mnenju, delu javnega mnenja, potem je treba seveda imeti dokaze. Hvala lepa. Gomez. Eh, eh, gospod minister, Sprašujem se o učinkovitosti naših eh, politik. Govorili ste o PNR, o čarterskih eh, poletih eh, znotraj EU in zasebni leti. Kako je naprimer v Nici ali pa v, na portugalskem nekakem letališču? Kako je naprimer z uh, zasebnimi letali, ki so eh, pač eh, prestrežejo, ki ali se tudi jih otapi, tudi eh, mamilo, zadaješ in podobno. Kako je z direktivami proti pranju denarja? Tu potrebujemo več elementov. Imamo malo podatkov, naprimer tudi za vnaprej plačane kartice in podobno. Eh, potem varnost eh, meja. Ali eh, države članice zavarujejo meje pred revnimi, pred bogatimi, pa jih ne varujejo, dajejo jim zlate vize in podobno. Ali ni to? tudi eh, vprašanje, ki ga moramo drugače obravnavati pri boju zoper kriminal. Ali ne krepimo posel um, ehm, tih otapcev z ljudmi? Ali ne uh, Eh, prepuščamo mladih teroristom, če se ne ukvarjamo eh, z mladoletniki brez spremstva. Mladi v Grčiji so v grozljivih okoliščinah. Kaj delamo za preprečevanje radikalizacije? Ali imajo Francija in druge države programe eh, za preprečevanje radikalizacije, programe za vključevanje? O tem prav nič ne vem. Gospod minister to vprašanje čarterskih letov. Naš končni predlog je, da bi ne vključili čarterske lete, vse pa želi to samo kot opcijo. Torej naj to omenim zaradi reda. Sedaj pa gospod Intfeld. Hvala lepa. Dobrodošli, gospod minister. Votre bed noir. <laughs> Ehm, Hvala lepa, gospod minister. Veliko vprašanj sem hotela ehm, postaviti, zlasti glede izvajanja direktive PNR. Prevsenečena sem zaradi pritiska, pod katerim je bil Evropski parlament in po našem glasovanju se očitno prav nič več ne eh, mudi pri izvajanju. Rada bi vedela, zakaj. Drugo vprašanje vsi smo že vedeli, da ni problem pomankanje osebnih podatkov. Pravi problem je pomankanje izmenjave informacij. In to je vse do danes eh, velik problem. Rada bi več vedela o tem, kakšna razprava teče v svetu? Ali pritiskate tudi tako na druge države članice, da se izboljša izmenjava informacij in eh, da bi se uvedla obvezna izmenjava informacij, kot je zahtevala moja skupina? In še pred zadnje vprašanje. Prav gotovo ste zvedali o o eh, tem, da eh, je eh, izginilo veliko podatkov iz Evropal, pola 700 strani preiskav. Ti podatki izginjajo že leta. O tem moramo tudi govoriti v parlamentu, ko govorimo o izmenjavi informacij. Vi ste tudi uh, odgovorni za uh, svoboščine. Ali je Francija pripravljena dati podporo oziroma sprožiti eh, razpravo z Evropskim parlamentom o paktu za temeljne pravice, ki smo ga sprejeli pred dvema mesecema, zato da se to področje ukrepi tudi eh, v sodelovanju s svetom in komisijo. Merci, monsieur le président. Eh, gospa Žoli, eh, hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa tudi našemu ministru, da je tukaj in da ima to razpravo z nami. Pred tedni ste Eh, dejansko ustvarili veliko eh, datoteko, v kateri so prstni vtisi vseh francozov. Tu gre za eh, več deset milijonov eh, eh, podatkov. Ali ne gre tu za kršitev evropske zakonodaje o varstvu podatkov, saj ni zagotovljena eh, potrebnost, sorazmernost. Eh, Eh, in primernost eh, za boj proti goljufiji imamo pravzaprav druge možnosti. Eh, ali ste preučili ta vprašanja? In na koncu moram povedati, da mi je neugodno, da vprašanje Eh, Erdogan govori eh, o eh, izjemi Francija, da pač upravičuje tudi izjemo Turčijo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Svinberg. Tak, herr minister. Dobar dan, gospod minister. Smo torej v svetu, ko se vsak dan borimo, bojimo terorističnih napadov to ni bila tista zamisel, ko smo si želeli odprtih meja in prostega pretoka oseb. Žal pa sedaj smo v takem svetu. V Franciji se počutim bolj varno kot v veliko drugih državah članicah, ker je sedaj varnostna raven višja. Veseli me, da je v Strasburgu bilo arentiranih sedem oseb, ki so jih sumili terorističnih dejanj. Potem ste dejali, direktiva o orožju bi naj omogočala boj proti terorizmu. To je pomembno tudi za rekreativno orožje, vendar pa seveda eh, tukaj mislim, da to ni povezano, kajti verjetno niso napadali z lovskimi puškami, In potem še vprašanje, kar se tiče Kajleja. Zdi se dobro, da ste džunglo počistili, da so bile osebe prerasporene drugam, vendar pa sedaj nastaja novo taborišče na mejem Francijo in Italijo, pa tudi še druga se pojavljajo drugje. Spet smo tudi vračali osebe v Italijo, ti pa potem poskušajo spet priti nazaj v Francijo. Zato se torej sprašujem, ali sodelujete in kako sodelujete z Italijo, kar se ponovnega vračanja tiče, kaj ti migranti vedno znova prihajajo na meje. Kar se tiče radikalizacije, ne vem, kako je v Franciji, vendar pa upam, da imate tudi zelo odvrčine kazni za to. Okay, Hvala lepa. Kolegice in kolegi, še dva. Zelo na kratko kajti minister nima prav veliko časa. Gospod Libreto in potem gospod Stevens. Oui, non. Je ne suis pas monsieur Le Breton, je suis Edouard Ferrand. Eh, Nisem gospod Breton, sem uh, eh, Edouard Ferrand. Gospod uh, eh, minister, Francija sodelovala v vojni v Libiji in Siriji. Vi ste ustvarili migracijski problem. Neuspeh je tudi evropski. PNR, eh, eh, varovanje meja eh, Schengen. Vsi ti ukrepi niso preprečili infiltracije teroristov v Franciji in v Evropi. Za vse to velja, da so bili sprejeti neustrezni ukrepi v Evropi in v Franciji. E, nekatere države vzpostavljajo notranje meje, celo države, ki so vam blizu, e, kjer so socialisti e, na vladi. In sedaj pa govorimo o vizumski liberalizaciji za Turčijo, e, tu gre za milijone in milijone e, Turkov, Siricev in tako naprej. Treba je dejansko živeti v resničnosti. E, treba je tudi vedeti, da imamo pač posledice neuspešnih politik, SKP-ja, gospodarske politike, Eh, vi, gospod minister, ne želite zapustiti Schengena, vi ga želite celo okrepiti. Vendar, zaradi tega vam zastavljam samo eno vprašanje. Kdaj boste, gospod minister, končno poslušali eh, narod in sicer, ki želi zagotovitev varnosti na eh, notranjih mejah? In za konec, gospod Stevens. Thank you, chair. Hvala lepa. Predsednik. Hvala lepa, gospod minister, da ste se vzeli čas za nas. Dve kratki vprašanji za vas. Kako je uspelo čiščenje džungle in ali se lahko iz tega kaj naučimo? Želite, da povem še enkrat pravo? Hvala lepa za to, pravi gospod minister. Francija se sooča ne samo s krizo na področju imigracij, temveč tudi s hudimi terorističnimi grožnjami. Europol poskuša tukaj kaj postoriti po napadih novembra 2015, zato da bi podprli francoske in belgijske preiskave. Poseben program je namenjen temu. Veliko obveščevalnih podatkov iz držav članic je bilo zagotovljenih, terabajti podatkov so bili posredovani in delo se je izkazalo kot zelo učinkovito te projektne skupine. Kaj je potekalo dobro, kaj pa bi lahko bilo še boljše. Hvala lepa. Uh, Hvala lepa, kolegice in kolegi. No, res veliko vprašanje, zelo pomembnih vprašanj. Hvala lepa, da ste si jih zabeležili. Tako sedaj pa čakamo na vaše odgovore. Prosim. Hvala lepa, šal ne morem odgovoriti eh, na vsa vprašanja, eh, ker pač eh, bom moral pač eh, oditi nazaj eh, v Pariz eh, in ne morem ostati tako dolgo, da bi odgovoril na vsa vprašanja, vendar na vprašanje, na katera ne morem odgovoriti sedaj, bom odgovoril v pisni obliki in predsedujoči vam bo to posredoval. Torej, po, um, kako je z liberalizacijo vizumov. Francija ima tu varovalko, Francija se ne blokira. E, tu ima, zauzemamo stališče, na katerem ne stojimo sami. E, tu želimo ravno vesje med načeli EU in tveganjem povezanim z vizumsko liberalizacijo. Če ni ustreznih previdnostnih ukrepov. Če ni nekih varovalk, ki bi jih sprožili v trenutku, ko ne bi bili kos situacije. Kajti, če eh, v Evropi eh, stvari ne moramo urediti, regulirati in če nismo kos lastnim odločitvam, eh, pride seveda do večanja in krepitve populizma in zaradi tega imamo pač eh, tako ureditev. Torej, Evropska unija ima različna pogajanja o vizumski liberalizaciji s Turčijo, Gruzijo, Kosovom, Ukrajino. Zavedam se, da gre tu za zelo občutljivo politično vprašanje in tu moramo zelo previdno izvajati eh, sklepe, ki jih sprejemamo skupaj. Kako naj javnemu mnenju razložim, da v trenutku, ko se soočamo s terorizmom, migracijsko krizo, moramo odpirati eh, naš prostor svobodnemu pretoku, ne da bi imeli nekih varovalk, ki nam omogočajo obvladovanje situacije. In eh, tu v takem primeru bi se soočali s čedalje večjo kritiko. Evropska unija uh, ponuja svobodno izmenjavo, če pa ne zagotovi eh, ustrezne zaščite, bo prišlo do krepitve populizma, naprimer tudi v Franciji. In zaradi tega smo mi, pa ne sami, tudi Tomas eh, de Mezier in druge občutljive države eh, so prosile, da naj bo proces liberalizacije eh, postavljen v ustrezen okvir. Konec aprila eh, bomo predlagali neko varovalko, ki omogoča eh, začasno prekinitev oziroma zamrznitev vizumske liberalizacije. Torej, mi smo imeli že nek mehanizem, ki je bil uveden leta 2013 tu je bil uh, postopek zelo tok in tega seveda v primeru vizumske liberalizacije ne bi mogli izvajati in zaradi tega želimo olajšati ta postopek. Tri načela so vodila svet pri prepravi eh, besedila najprej. Eh, ja, enostavna eh, sprožitev potem eh, zmrz, mrznitev, takrat, eh, ko so izpolnjeni vsi eh, kriteriji za zamrznitev in seveda mora biti situacija pod nadzorom. Jaz seveda pozdravljam vašo pripravljenost za komprise. Francoska pozicija je zelo jasna. Dogovorili smo se tudi z drugimi državami znotraj trialoga in upam, da bomo pač dejansko imeli vedno skupna stališča na teh področjih. Eh, spregovorili ste tudi o Kaleju in o nujnih ukrepih. Eh, eh, tu gre seveda za eh, čase, ko se kršijo določena pravila in izredni ukrepi, nujni ukrepi Eh, so predvideni eh, v naši zakonodaji in ti izredni ukrepi so bili sprejeti novembra 2015 po atentatu in tu ne gre za enostransko samovoljno sprejemanje odločitev. To so določbe, ki jih je sprejel Evropski eh, oziroma francoski parlament in te določbe sprožimo v trenutku ogroženosti, zato da zaščitimo francoze pred terorizmom. Tu gre za administrativne ukrepe, ki se sprejemajo ob spoštovanju vladavine prava. Um, Odbor za pravne zadeve v francoskem parlamentu in senatu uh, Eh, predvedeva tudi ustrezen nadzor izvajanja teh ukrepov, eh, sodeluje se s prefektom, sodeluje se z državnim toživcem, eh, poslanci imajo možnost potovati in pregledovati situacijo. Se pravi, razprave v francoskem parlamentu so prav tako živahne kot razprave v vašem odboru, kajti ti izredno da ukrepi ne morejo potekati brez parlamentarnega nadzora. Drugič, obstaja seveda tudi nadzor strani sodišča. Mi imamo eh, upravnega sodnika, ki skrbi eh, za to področje. Eh, v Franciji upravni sodnik skrbi za svoboščine in mi imamo tudi upravno policijo in skupaj izvajajo nadzor. E, tu imamo torej zelo dobre e, nadzorne organe, ki jih predvedeva e, ustava, zakonodaja, načelo delitve oblasti in skupaj Eh, izredni ukrepi eh, se izvajajo v skladu z zakonodajo in pod nadzorom eh, sodnika. Torej, vedno se seveda preverja, ali pri dejanjih, ki se odkrijejo v okviru izrednih ukrepov, eh, ali je treba vključiti tudi eh, kazensko eh, sodišče in podobno. Torej, jaz dosti krat slišim komentarje o teh izrednih razmerah v Franciji in vidim, da pravzaprav prihaja do nerazumevanja. Nekateri morda želijo bolj na obsežne eh, kontrole, bolj obsežen nadzor nad takimi ukrepi. Vendar v Franciji je to urejeno na že opisan način. Gospa Veržija, eh, vi se smehljate, vendar odgovarjam vam. Eh, v Franciji obstaja pravna država in mi spoštujemo vsa načela, tudi ustavna načela. Mi bi se lahko delali, kot da jih ni, vendar. Jaz menim, da moramo pač to temo uh, obravnavati z določeno miselno natančnostjo. Uh, torej, mi smo torej tu predvideli uh, poseg sodnikov in parlament tudi upravlja svoje delo. Nekdo me je tudi spraševal o tem in sicer gospa Sipel, kakšni so naši rezultati pri teh izrednih ukrepih in koliko oseb je bilo eh, prijetih v zadnjih mesecih. Se pravi, od začetka leta smo eh, aretirali 98 eh, oseb v Franciji. To niti ni veliko glede na grožnjo terorizma v Franciji. Se pravi, da imate torej neko predstavo o grožnjah v Franciji. E, torej, 98 oseb je bilo prijetih zaradi turističnih povezav v letu 2016. Eh, eh, eh, 21 oseb eh, je bilo pod eh, nadzorom sodišča. Dejstvo je, da smo tudi odkrili zelo veliko poskusov napadov, ki so zaradi tega seveda propadli. od julija smo imeli 143, eh, 543 eh, eh, preiskav, kjer smo tudi našli zelo veliko vojnega, vojne oborožitve in tu vidimo tudi neko povezavo med kriminalom in terorizmom in mi tudi vidimo, da, je, eh, da so ti izredni ukrepi zelo korisni. Eh, torej, zelo veliko oseb eh, smo pač imeli v preiskavi, smo jih imeli v preiskovalnem zaporu in Imeli smo seveda tudi eh, hišne preiskave, ki so bile neuspešne, eh, vendar kljub vsemu. V začetku eh, novembra je 680 eh, prebivalcev Francije eh, bilo deležnih različnih ukrepov, o katerih sem govoril, torej so ti ukrepi primerni. E, torej Frontex in Kale ter e, postopek preselitve. Najprej Kale, gospa Veržja, naj vam odgovorim precizno. V Kaleju je v zadnjih mesecih 13 tisoč oseb preseljenih, eh, od tega 2 tisoč eh, mladoletnikov brez spremstva. Se pravi, od oktobra 2015 13 tisoč eh, oseb je bilo deležnih preselitve v sprejemne centre, med njimi tudi mladoletniki. Tu smo vključili številna vsega, Eh, eh, združenja. Združenja vodijo eh, te sprejemne centre in te stavbe, v katere smo jih namostili, niso neki mali kaleji, to so sprejemni centri, kjer so osebe zaščitene proti nasilju, proti mrazu, lakoti in mi poskušamo dejansko eh, spraviti čim več ljudi v nacionalne eh, ustanove za zaščito in azil. Eh, osemdeset odstotkov oseb je zaprosilo za azil v Franciji. Prosim torej za neko sensibilnost v Franciji, ta se kaže tudi na levici v Franciji. torej 80 eh, do 85 odstotkov prebivalcev Kaleja je vstopilo v te nacionalne centre za zaščito. In kritizirajo eh, nas eh, tudi zaradi eh, spreminjanja zakonodaje, nespoštovanja zakonodaje, vendar to ne drži. Mi imamo odgovorne centralne službe in vse, kar smo storili, je bilo namenjeno zaščiti teh oseb, nismo jih mogli izgnati iz Francije, nismo jih mogli poslati Asadov in podobno, oni so v naši odgovornosti. Ni vračanja v Kale, eh, zelo malo zapušča te sprejemne centre. V teh centrih eh, razlagamo, kakšne so pravice teh oseb, eh, torej mi eh, eh, tudi organizacijam eh, razlagamo, da ne upoštevamo celotnega dublinskega procesa, torej mi smo v človeški družbi in zaradi tega ne pozabljamo načel, ki bi morali tu veljati. Potem pa um, mladoletniki brez eh, spremstva. Eh, torej, 2000 eh, jih je. Ti imajo ali družinske člane v združenem kraljestvu ali pa so ogroženi, da pač padejo v roke tistim, ki jih izkoriščajo. Torej, mi smo te mlade dali v centre za mladoletnike brez spremstva. Eh, tam skrbijo za nje eh, organizacije, ki jih ali eh, transferirajo v Združeno kraljestvo. Torej, Francija se zelo trudi, da ogrožene osebe, ki ne želijo prositi za azil v Franciji, prepeljemo eh, v Združeno kraljestvo eh, ob seveda spoštovanju zakonodaje in Francija ne more ostati sama in eh, tudi druge države se morajo potruditi in storiti to, za kar se mi trudimo. Torej, Francija zahteva, da bi druge države naredile vsaj toliko kot eh, Francija sama, ker eh, jih to bolj zadeva, torej želimo dobre pogoje in hitre odzive. In že prej sem povedal, da je Francija povsem eh, prevzela odgovornost glede Kaleja. Lahko mi razložite karkoli v teh centrih, se eh, opravljajo tudi srečanja z eh, predstavniki Združenega kraljestva in to je bolje, kot da se eh, pušča ljudi v Kaleju. Mi torej teh migrantov nismo razposlali po našem ozemlju, jih nismo poslali na cesto, temveč smo eh, jim dali streho nad glavo. Mi smo ponosni, da smo jih namestili v te centre in če bi jutri imeli eh, težave z eh, ranljivimi osebami, eh, bomo pač upoštevali ustrezno našo eh, zakonodajo o zaščiti. In potem pa sprašujete glede Frontexa. Eh, Francija je glavna donatorka tudi za Frontex. Mi imamo pač naše osebe v Grčiji, pomagajo Grkom. Eh, in tu se Grki seveda sami soočajo z velikimi eh, težavami. V žariščnih točkah je treba pač sprejeti številne osebe, izvajati azilne določbe. In eh, Francija se je tu angažirala in to tudi spoštuje in bo tudi še naprej skrbela za to, ker je to pač njena naloga. Torej, sprašujete, koliko smo preprečili atentatov letos, 17. Eh, in to kaže, in to je seveda treba postaviti v razmerje z osebami, ki smo jih aretirali. Ne vem, ali veste, kaj pomeni. 480 eh, oseb eh, pridržanih v povezavi in v razmeru s terorističnimi dejanji. V zadnjih eh, tednih smo aretirali tri ženske v Parizu, ki so pripravljali tak atentat. In sicer smo vedeli, da, smo vedeli, da pripravljajo ta teroristični akt, in ta opera, in operacija prejšnji teden v Marseju in v Strasburu je tudi um, privedla do aretacije. Tudi oni so pripravljali teroristični napad in razen tega uh, smo našli pri enem osumljencu velik arzenal um, orožja in tudi eksploziva. Um, ki bi bil smrtonosen, eh, gospe in gospodje, eh, zaradi te realnosti je skrb Francije predvsem ta, da zagotovi notranjo varnost tudi z eh, delovanjem obveščevalnih služb in da je treba povečati proračun za opremo teh varnostnih služb in treba je izboljšati pogoje um, um, za eh, predvsem tudi tehnič, tehniko boja proti eh, terorizmu ob spoštovanju varstva podatkov in treba je najti ustrizno ravnovesje, da se spoštujejo eh, svoboščine. Francija ima to tradicijo spoštovanja teh svoboščin in to je treba ohraniti. Potem število džihadistov, ki se vračajo, 203, 219 jih je umrlo eh, na območju. Eh, torej, tu vidimo to razsežnost. 2000 oseb je osumljenih eh, terorističnih dejanj in 1000 eh, jih je eh, šlo v Sirijo in v Irak. Eh, 400 to, eh, se jih je vrnilo 600, pa jih je še tam oziroma so umrli. Eh, se pravi, da gre za zelo velik eh, pojav in to je zelo zaskrbljujoče. In tisoč ostalih je nekako na poti med Francijo, Irakom in Sirijo, Sirijo ali pa frekventirajo določene lokacije, kjer se širi ta teroristična miselnost. Torej vidimo, da je to res velik pojav, ki nas zelo skrbi in zaradi tega obsega potrebujemo globalno politiko boja proti terorizmu in za radikalizacijo. Deradikalizacija. To je seveda zelo pomembna vpraša, pomembno vprašanje v Franciji in v Evropi. V Franciji imamo Eh, platformo, ki se s tem ukvarja. Torej, to 5000 eh, oseb je bilo prijavljenih na ta eh, platformo in um, vseh, um, na vseh območjih um, deluje ta platforma. Treba je predvsem aktivirati tudi lokalno skupnost, da se ugotovi, katere osebe so, more biti, um, radikalizirane. Imamo torej centre za deradikalizacijo radikalizacijo. Seveda je treba delovati tudi na internetu in treba je odkriti spletne strani, ki pozivajo k terorizmu. Mi smo eh, bili prvi, ki smo sodelovali s operaterji internetnih storitev za odkrivanje teh strani in danes smo že zelo daleč eh, na tem področju. Eh, potem tudi obveščevalne službe vlada um, in tudi um, civilna služba nekako um, ustvarja protinarativ temu. In um, mislim, da je treba ceniti to delo. Pri deradikalizaciji je treba storiti še veliko, vendar se angažiramo in naši ukrepi so odločni in tudi pozitivni. Potem, kar zadeva vprašanje gospe Žolji o dosjejih um, oseb, ki so, os, um, ki so osumljene in pravite, da to ni v skladu z evropskim pravom. Torej, ta, ti dosjeji S so že obstajali. Torej, imamo pravzaprav dve vrsti tih dosjejev. En dosji, ki eh, zadeva 30 tisoč oseb in en drug dosji, eh, ki Eh, vsebuje tudi že um, prstne otise 100 eh, tisoč francozov in sicer je to um, dosje na papirju. Pri uh, dosjeju S um, smo uh, že povedali svoje mnenje aprila 2015 tudi na evropski ravni um, um, in predlagal sem dekret, ki um, predvideva, da se uh, uporabijo podatki iz dosija S tudi um, pri um, vidnih izkaznicah in tako naprej, torej da se ima dostop do teh podatkov pri izstavitvi teh dokumentov. In uh, nikoli nismo rekli, da to, kar smo storili, da je v nasprotju z ustavnimi pravicami. Seveda obstaja tudi eh, eh, pravosodni nadzor nad tem, kar delamo. Parlamentarna razprava v zvezi s tem poteka in spremembami tega in eh, nacionalna agencija za varnost v Franciji je prav tako zaposlena s tem in Knil je tudi rekel, kako je treba ravnati pri identifikaciji oseb z biometričnimi podatki, pri čemer je treba na vsak način zagotoviti varstvo podatkov v teh kočljivih primerjih. Hvala torej, in rekel sem, da bom eh, seveda eh, tudi objav, obvestil javnost o teh eh, postopkih, tako da bom vedeli, za kakšno morebitno omejitev svoboščin gre. Potem čipi, teh čipov na um, osebnih izkaznicah nimamo, zato ker, če izgubiš tako osebno izkaznico, um, Torej, sedaj je bilo možno obnoviti tako osebno izkaznico brez večjih formalnosti, ampak če je čip na tem dokumentu, to ni možno. Če je to, če se zgubi eh, tak eh, dokument eh, s čipom, je treba iti skozi cel zelo dolg postopek v francoskem parlamentu sem tudi že obviščal o tem vprašanju. Mi je žal, da nisem odgovoril na vsa vprašanja, ampak žal imam druge obveznosti in vas moram zapustiti na vsak način pa bom e, pisno odgovoril na vprašanje, na katere nisem odgovoril. Samo še eno vprašanje, na katero želim odgovoriti, gospod o Schengenu in PNR-ju. Vaša skupina ima zelo klasično stališče glede tega. Vi ste glasujete proti vsem besedilom v Franciji in v Evropskem parlamentu, eh, katerih namen je varstvo državljanov pred terorizmom. Vi ste proti PNR-ju. V Franciji ste bili proti vsem protiterorističnim ukrepom um, samo, uh, želite samo vzpostaviti meje na mej, uh, nadzor na mejah Francije. Od 13. novembra 2015 imamo ta nadzor, mi mobiliziramo veliko sile za nadzor meja v Franciji. Francija je uh, že si je zelo prizadevala za okrepitev Frontexa, um, in sodelujemo s komisijo v, in tudi svetom za povezovanje šengenskega informacijskega sistema z drugimi sistemi, torej za izmenjavo teh podatkov. Eurodak bo spremenil um, s, uh, ureditev glede uporabe teh podatkov, torej Francija ima um, mnenje o nadzoru na uh, zunanjih mejah in treba je seveda izmi, eh, izboljšati izmenjavo med obveščevalnimi službami. Torej, treba je šengensko bazo podatkov povezati z drugimi bazami podatkov In um, treba je vedeti, da je Francija zelo angažirana, predvsem zaradi hudih eh, napadov, ki smo jih doživeli in potrebujemo evropske politike, ne potrebujemo pa te demagogije, ki, smo, ki jo slišimo tu in ki se prodaja kot eh, kampanja za boj proti terorizmu. Hvala lepa v imenu našega odbora. Ni prav veliko ministrov iz velikih držav, ki pridejo k nam v času, ko ne predsedujejo EU. Vi pa ste to storili kar nekajkrat. Hvala lepa. Vem, veliko je bilo pomenih vprašanj, PNR in tako dalje. In veseli nas, da ste prišli, da imamo torej neposredno povezavo s svetom tudi na ta način, tako lahko odigramo našo vlogo. Hvala lepa za odločno vprašanje poslanke in poslanci, hvala lepa za vaše odgovore, gospod minister. Najlepša hvala. Uh, Tako, sedaj pa se pripravite na glasovanje, pripravite glasovalne kartice. Če jih nimate, mi pa to prosim nakažite. Kdo morda nima kartice, prosim to nakažite, pa bomo potem vas zabeležili, ko boste glasovali z roko, z dvigom roke. Tako, osma točka na našem dnevnem redu. Gre za glasovanje o besedilu, v katerem je bil dosežen dogovor o medinstitucionalnih pogajanjih gre pa za boj proti terorizmu in nadomestitev okvirnega sklepa sveta. To je eno ključnih področji odbora Libe za boj proti terorizmu in vesel sem, da smo uradni dogovor dosegli kar, kar hitro, kar se tiče tega dokumenta. Preden bomo glasovali, pa sprašujem, ali bi še poročevalka želela kaj povedati. Prosim, gospa Holmajer. Čisto kratka bom, predsednik. Rada bi se prisrčno zahvalila kolegicam in kolegom za zelo dobro sodelovanje. Draga Katarina in ostali, zelo dobro sodelovanje smo imeli. Hvala lepa tudi sekretarjatu. Prisrčna hvala. Potem pa tudi hvala predsedstvu sveta za zelo dobro sodelovanje in iskanja skupnih rešitev. Up, mislim, da smo pripravili dobro, uravnoteženo besedilo. Resnično bi se rada zahvalila za to, da smo resnično v razumnem časovnem obdobju to uspeli obvladati. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Holmar, sedaj pa kar glasovanje. Gre torej za glasovanje v besedilu, katerem je bil dosežen dogovor v medinstitucionalnih pogajanjih. Poimensko glasovanje glasujemo, prosim. Is... Konec glasovanja. Vedno glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 37 za, 4 proti, 7 zdržanih. Čestitke, gospa Holmer. Tako sedaj pa kar drugo glasovanje. To pa je osnutek mnenja o letnem poročilu za leto 2015 o zaščiti finančnih interesov EU, boj proti goljofijam. Pripravljam mnenje Katarina Kiniči, želite spregovoriti? Ne, lahko kar glasujemo. Prav, glasujemo. Ja, lahko glasujemo. Želim se zahvaliti soporočevalcem in vsem, ki so sodelovali pri pripravi tega poročila. Hvala lepa. Tako, kar glasujemo, predlog spremembe ena, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Could somebody record um, Mrs. Benova's vote? Could you move to another machine, please? Prosim, zabeležite si glasovanje gospe Benove. Monika, can you move to another machine? Monika, morda uporabite drugo volilno napravo. Glasovalno napravo še vedno ne deluje. Prav. Bomo zabeležili. Samo nakažite z roko. Machine not working, Mrs. Kadrika. Is your machine not working? Gospa Kudricka, vaša naprava ne deluje? Deluje, no prav. Predlog so MB2. Glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Tri. Glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Štiri. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Pet. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Šest. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis štiri. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 1. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 13. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno predlog smembe 14. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 2. Prvi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 3. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 23. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. In sedaj še glasovanje v tako spremenjenem besedilu. Glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 42 za, 3 proti, 3 vzdržani. Čestitke pripravljavki mnenja gospe Kiniči. Konec glasovanja. Še točka razno. Nič po to točko. Naslednja seja bo 8. decembra. Hvala lepa, konec sestanka. stanka.